Mes chers collègues, bonjour. Hey, collègues, dobro jutro. Prosim, se usedite se, gospod Vin, Vin van de Kamp. <laughs> bon, j'espère que vous allez bien. Upam, da ste dobro. Bomo začeli z delom odbora. Z sporočili predsednice. Uh, odločitve koordinatorjev včeraj so bile Mm, so vnesene v dokumentih, ki ste jih dobili. Če nimate nobenih ugovorov do 12.30, potem bodo te odločitve uh, končne. Sedaj pa kar začnimo z glasovanjem. Najprej bom odprla glasovanje, tako da vidim, če smo sklepčni, vendar glede na to, kako veliko vas je predvidevam. Uh, da ste, bomo testirali, ste dobre volje ali ne? Da ali ne? Bomo videli, kdo je dobre volje. Sama sem dosvala, da sem dobre volje. Glasovala sem, oziroma ne smem glasovati, ker je zelenih dovolj. Torej, bomo videli, če je odbor dobre volje. Trije so slabe volje. Ali, on recommence pour un recall vote pour monsieur Telička. Pojem izglasovanje za gospoda Telička, hecam se. No, sedaj prej začnemo. Začeli bomo za kohezijsko politiko in tematskim ciljem spodbujanja trajnostnega prometa in odprava oskih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah. In začnemo z poročilom gospoda Zlotovskega. Dobar dan, gospod Zlotovski. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 21. Za? Proti? Vzdržani? Združeni, zavrnjeno. 23 za, proti, združeni, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, združeni, sprejeto. 27, kdo je za? Proti, združeni, sprejeto. Predlo smo imeli 28 za, proti, združeni, sprejeto sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Kompromis sedem za proti, vzdržani, sprejeto. 44 B za proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo 64b. Konec glasovanja. Sprejeto. Zaupajte mi. 47, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. 53 za, proti. Vzdržani sprejeto. 54 za, proti. Vzdržani sprejeto. 2 za, proti. Vzdržani sprejeto. 3 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za proti, vzdržani, sprejeto. Predlo smembe šest za proti, vzdržani, sprejeto. Predlo smembe osem za proti, vzdržani, sprejeto. Predlo smembe deset za proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Razmembe 11 za proti gospod Vim van de Kamp, kaj počnete? Gospod Marinesko, vse boste zmedli. Še enkrat. Prejela sem ime 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe. Oziroma, tako je končno glasovanje. Dobro, sedaj pa glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 35 za, tri je proti in en glas vzdržan. Čestitke, gospod Zlotovski, vaš, vaše počilo je sprejeto. Gremo naprej. Varstvo konkurence v zračnem prevozu. Poročilo gospoda Markosa Piperja. Bomo začeli. Kompromis ena za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Prejel sem je 86 za. Oziroma ta odpade, se pravičujem, ker je bil sprejet prejšnji, prej sem bil 74, torej 86 tudi odpade. Gremo naprej, kompromis 2 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujem je 102 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 50-102 je sprejet. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 106 za. Oziroma 107. 107. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Želite, da preverimo. Vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 107. Glasujemo. Konec glasovanja. 107 je zavrnjen. 108. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 109 za. Proti. Zdržani. Zdržani. Ne vem. Bomo preverili. Glasujemo. Ni zelo jasno. Konec glasovanja. 109. Je sprejet. Kamloviš 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet kompromis 4a. Za, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 5 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 70 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 6 za? Proti? Zdržani? vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. 183 za proti zavrnjeno. 183 140 odpade, 185 tudi, kompromis 9 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 10 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 11 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 12 za proti vzdržanje sprejeto, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog smembe 170 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 13 za. Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog smembe ekon 21 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen sprejeto. Predlog smo imeli 179 odpade. Vem, predlog smo imeli 181 za proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog smo imeli 186 za proti vzdržanje bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 186 je zavrnjeno. Kompromis 14. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog sem je 191. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon 31 in 20, do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predvoslim je 220. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 je identični, 241, 242 in 243 bomo. Oziroma počakajte. Oziroma odpadejo, se pravi, čujem. 244, kdo je za? Proti, vzdržanje, zavrnjeno. Oziroma bomo preverili. 204, glasujemo. Konec glasovanja. Zaupajte mi. Nadaljujemo. To je zavrnjeno. 245 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še dobro, da ste tu. Gremo naprej. 246, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 3 je naslednji, 247, 248, 249 odpadejo. Gremo na ekon 33, kdo je za? Proti, zdržani, ni jasno, bomo preverili. Glasujemo. Ekon 33. Konec glasovanja. Sprejeto. Treba dvigovati roko bolj jasno. 250, 251, 252 odpadejo. gremo na 253 in ikon 34 in 262. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni jasno. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo naprej. Prejel sem je 263. Kdo je za? 263. Zdaj pa počakajte. Oziroma ne, 254. Gremo na 254. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Ostalo odpade. Gremo, gremo na 265. Za? Proti? Vzdržani? Spet. Kdo je 17? Kdo je za? proti in vzdržani sprejeto. Pero se mi 82, dve za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 285, dve za proti vzdržani sprejeto. 200 89 je za, proti, zdržani, sprejeto. Naslednji tri je bilo gospremi 290, 291, 292 odpadejo. Gremo na dvesto triindevetdeset in dvesto štiriindevetdeset skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. 295. Želite preveriti 293 in 294? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 295. 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296, 297, 298 odpadajo. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 299 odpade, se upravičujem. In naslednji 300 tudi odpade. Gremo na 301. Kdo je za? Proti, zadržanje, zavrnjen. Kompromis 18 za. Proti, zadržanje, sprijeto. Predlog spremembe. Predlog spremembe. 84. Štiriinosemdeset, dva za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. O, predlogu smo je 84 sprejet. Gremo naprej, predlogu smo je 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 17. Za? Proti? Zdržani? Zdržani? Ni jasno, ker ne dvigujete rok. Da, gospod Piper. 17. Ne, glasujemo o 17. Bomo še enkrat začeli. Rekla sem, da je 17. Kdo je za? Proti? Zdržanje? Sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon 3 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. Ekon 5 za proti vzdržani sprejeto. Jaz sem bi 26 za proti vzdržani sprejeto. Prejeli smo 27 za proti Proti, vzdržani, sprejeto. Ekon še za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon osem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ekon deset, za, proti, vzdržani, sprejeto za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj še mi 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo 30 je bil umaknjen, kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo 37 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. Predlog smembe 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ekon 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Hotel 42 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 52 je bil maknjen. 53 za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo glede predloga spremembe 53. Konec glasovanja. Ah, res ni bilo jasno. Zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 13 za, proti, vzdržani. Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 56 odpade. 57 za. Proti. Vzdržani? Sprejet. 3 za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. 60 za. Proti. Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Kompris 22 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe, aha, to odpade, 72 za, proti, vzdržani sprejeto sprejet. 73, 75, 79, 81 in 87 odpadejo. Gremo na 77, do je za. Proti, zdržani, Jasno. Bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Glasovanje je 77. Je sprejet. Šestinsedemdeset odpade, gremo na osemdeset, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 85 za, proti, zdržani, spet. 61 odpade, gremo na 88. Ali ima kdo kaj proti glasovanju v delih? najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem poročilu. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 glasov za, proti 9, 9 proti, 2 vzdržana. Poročilo Markusa Piperja je sprejeto. Sedaj pa ne odidite takoj, vim vam, da je kamp. Bomo glasovali še po generalskem mandatu. Glasujemo. Allez, le vote est ouvert. Gospod Tapadel, niste glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 34 za, 5 proti, nišče ni bil zdržan pogajalski mandat je sprejet. Gremo sedaj naprej. Na naslednjo točko dnevnega reda. Eh, sveže mobilnosti in vprašanje pristojbin. Naše pračevalke Naše poročevalce so gospa Revodalon, gospa Klunik, In gospod Salini, izvolite, tisti, ki želite oditi, prosim, da odidete tiho. Um. Allez, sortez en silence si vous devez sortir. Hein. Prosim, če že morate oditi, to storite potihem. Congratulations. Allez, chers collègues, nous allons continuer. Dragi kolegi, sedaj bomo nadaljevali. Sposem drugo razpravo, ki pa je vendarle ključnega pomena o svežnju mobilnosti, o prvem svežnju za mobilnost. Imamo vsega skupaj 2309 predlogov sprememb. To kaže velik interes našega odbora za to vprašanje poročevalci in poročevalci v senci bodo morali sedaj trdo delati, zato da bodo prišli do kompromisnih predlogov spremen pred glasovanjem 24. maja. Zavedam se, da to ne bo enostavno, vendar lahko dokažete kolektivno inteligenco in nam bo uspelo, dragi kolegi. Želim si plodnega sodelovanja od danes naprej, zato da boste res lahko prišli do stabilnih večin za te kompromise. Najprej bom dala besedo proračevalcem. Najprej o evrovinjeti, to je ta famozna direktiva in potem je razpravo in bom tudi posilja za mnenje Evropsko komisijo. In potem bom zaprosila tudi našo vprašalko, gospoda Vodalon, da zaključi. Gospode Vodalon, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Glede datuma glasovanja nisem pripričana, če je 29. maj to. 29. 24. maj datum za glasovanje. Ne 29, ne. 24 potem pa še le pride na vrsto plenarno zasedanje. Dobro, potem se strinjamo. Spoštovani kolegi, spoštovani počevalci v senci, dobila sem več kot 400 blagospremev glede uh, tega poročila, glede cestnih pristojbin. Torej, je, zato prišlo jih je točno 483 in to kaže na interes poslancev za sistem pristojbin v Evropski uniji ne bom govorila o vseh predlogih, ki sem jih videla v teh predlogih sprem, vendar vam bom eh, predstavila glavne usmeritve, ki ste ga izhajali. Najprej ugotavljam, da obstaja podpora za postopno zelo ste disciplinirani vsi skupaj. Bom se še enkrat začela. Najprej naj povem, da imam veliko podporo za postopno ukonitev venjet za to, da bi šli v sistem, na sistem, ki odraža dejansko razdaljo. Tako da se držimo načela uporabnik plača na evropskem sistemu omrežju. Roki, ki jih prilaga različni poslanci, so različni. Nekateri si želijo konec vinjet že leta 2022, nekateri želijo leta 2024, nekateri želijo ločevati med tovornjaki in lahkimi vozili. Vendar mislim, da obstaja konsens glede tega, da je treba odpraviti sistem vinjet. Razprava glede, glede rokov bo še prišla na vrsto in moramo najti pravo ravnovesje pri kompromisih. Vidim, kakšne stališče nekaterih poslancev, ki želijo ohraniti vinjete za lahka vozila, pa vendar menim, da večina poslancev je danes eh, pripravljeni dlje in vključiti tudi lahka vozila na področju uporabe te direktive. Drugič glede na načela ponosneževalc plača. Nekoliko sem razočarana glede ambicioznost nekaterih kolegov, ki želijo, da bi bil ta eh, sistem za zunanje stroške bil uh, prostovoljen, pač glede na emisije CO2. Menim, da ne smemo zmanjševati ambicij komisije, temveč moramo še ukrepiti te ambicije. Uh, internalizacija zunanjih stroškov gre v. Uh, Eh, zgodovinsko smer in mislim, da je pomembno, da to prevedemo v dejanje. Moramo se jasno zavezati upoštevanje naše podnebne cilje. Ta direktiva mora biti prilomna točka pri uporabi načela onesnaževalš plača. Vendar moramo upoštevati tudi rezultate, ki bodo doseženi v odboru eni. Potem tretjič glede sistema cestnin. Večina poslancev je dala predloge v tej smeri, da bi še bolj upoštevali socialno-ekonomske uh, vidike pri modulaciji cestnin. Dobro, sem se seznala tudi s plogosvemem kolegov, ki želijo uh, torej, poseben sistem za gorsko območje, ki so bolj občutljiva za promet in prav tako eh, nekateri upoštevajo vpliv cestnin na periferne regije. Potem vprašanje je to, da moramo eh, upoštevati tudi koncesijske pogodbe, vendar te pogodbe je, se lahko prilagodijo za to, da se eh, upošteva evropski pravni okvir. In eh, To je zelo pomembno za naše prihodnje delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod pročevalka. Sedaj bomo odprli razpravo in dajem besedo gospodu Bah. Izvolite, Žoš. Oui, merci. Eh. Hvala lepa. Ja, Najprej bi se zahvalil poročalki Kristin za delo, ki ga opravlja že kar precej časa. Imeli smo dva sestanka počevalcev v senci in govorili smo o predelitvah, pa tudi o recimo manj kritičnih točkah. Glede teh smo se kar dobro o, pogovarjali in opravili dobro delo. Vemo pa, da obstajajo še nekatera težka vprašanja, ki bodo vsekakor privedla še do številnih razprav. Prav tako pa smo precej ambiciozni in pogumni, za razliko od sveta, ki te teme še ni dejansko opredelil do zadnje posledice in tudi ne ve, pravzaprav, v katero smer se uh, usmerjajo določene države članice. Tako da je verjetno v tem pogledu smiselno postiti nekaj manevrskega prostora še za nakon nadaljna pogajanja. Torej, eh, podpiram za ta, eh, pobira ta ambiciozni predlog, vendar pa menim, da se bomo morali še precej pogovarjati o določenih vidikih, namreč o namenski uporabi sredstev, tega trenutno pročevalka ni omenjala, pa tudi o stroških za zastoje. Prav tako pri uh, eh, zunanih stroških obstajajo različna mnenja. Uh, Zelo pa se mi zdi pomembno zagotoviti tudi sprejemanje prebivalstva. To bo pomembna tema, kaj ti določeni prevozniki pravijo, da že danes veliko plačujejo prek različnih davkov na tovorna vozila, prek benzina in vseh ostalih davkov. Torej, Dodatna obremenitev teh prevoznikov mora biti zelo dobro argumentirana in poskusiti moramo vsekakor poskrbeti, da bo vse skupaj ostalo v nekem urejenem okviru. Tveganje obstoječih pogodb se mi prav tako zdi pomembna tema, o kateri bomo se gotovo še dolgo pogovarjali, vsekakor pa moramo poskrbeti za pravno gotovost kaj ti um, vedeti moramo, kako lahko prilagodimo obstoječe pogodbe, kako lahko poskrbimo, da bodo te pogodbe tudi zakonodajno skladne s prihodnimi časi. Vsekakor imamo določene razlike v mnenjih, ampak mislim, da je način delovanja in tudi delo poročevalke dobro. Zelo jasno lahko povem, da kar zadeva pomembna načela, torej uporabnik plača, potrošnik plača in tudi tisti, ki um, izdajajo več emisij, morajo plačati več. Torej, mislim, da se glede teh načel pa vsi strinjamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Bah, gospod Vandalen, izvolite. Um. Dobro jutro. Mislim, da so splošna načela, uporabnik plača vse splošno priznana, ampak glede, kljub temu pa, gospod predsedojoča, menim, da imamo pred sabo še precej razburkano pot. Tako ali tako je ta pot težavna, kajti naj spomnim kolege, zakaj se je Evropska unija sploh uh, lotila razprave o zračunavanju pristojbine za uporabo cest. Ta razprava se je začela zaradi tega, ker so, smo želeli imeti na cestah manj težka tovorna vozila, da bi bila manj, škoda manjša. In hkrati pa smo želeli tukaj eh, poskrbeti oziroma povzročiti um, spremembo izbire načina prevoza. Torej želeli smo več um, vpliva tistim načinom prevoza, ki so okolju prijaznejši. Torej, glede na to vidim, da se ta prvotna načela sedaj šibijo. Razprava, ki poteka med poročevalci v senci, kaže, da imajo nekateri eh, v očeh eh, željo po pobiranju nekih evropskih davkov. Želijo si določene uh, oaze za evropske davke. To je vsekakor pot, ki je sam ne delim. Pri nekaterih drugih kolegih pa vidim, da želijo sedaj udejaniti svojo veliko ljubezen. Nekateri pač eh, so zaljubljeni v železniški promet in želijo od njega postaviti na prestol. In um, tudi te šole jaz ne zagovarjam. Torej, mislim, da imamo pred sabo še precej težavnih vprašanj, še zlasti, če si pogledam tista elemente, ki eh, še niso del razprave. Prav tako pa sem razočaran ob stališčih nekaterih političnih skupin, ko govorimo o okolju prijaznih načinih prevoza in načinih prevoza, ki se borijo proti zastoju. Tukaj imam predvsem v mislih avtobusni prevoz, in tudi uporabo motornih vozil, motornih koles. To sta načina prevoza, ki sta vsekakor okolju prijaznejša, še zlasti to velja za promet, prav tako se s tem borimo proti zastojem. Kljub temu pa vidim tukaj kolege, ki pravijo, da morajo pravil, ta pravila veljati prav tako za avtomobile in motorna kolesa. Torej tukaj ne razumem. Um, načina razmišljanja, še zlasti tistih političnih skupin, ki pravijo, da so, da so zazemajo za okolje. Torej, tega ne morem uh, razumeti in tukaj bi lahko prišlo do končne meje tudi za mojo politično skupino in to sem povedal tudi že poročevalcu v Senci. Sedaj, kako moramo nadaljevati? Mislim, da je kakovost pomembnejša od časa. Nekateri pač ustrajajo, da je treba tukaj biti eh, poskočen, hitr, hitr, da ne smemo predolgo govoriti, da moramo hitro nadaljevati. Jaz se tega eh, ne držim. Mislim, da tukaj govorimo o najpomembnejšem področju evropskega prometnega prometa. Eh, Evropske, Eh, in tukaj je kakovost pomenšal časa. 24. maj je bil že omenjen in to je datum, ki za EKR sploh ni ustrezen, kajti gostovati bo moral v eh, Rotterdamu na študijskih dnevih. Tam bomo obiskali tudi več prometnih projektov in se bomo pogovarjali z ljudmi, ki upravljajo pristanišče in občino. Tako da, kar eh, zadeva mene, je 24. maj eh, nesprejemljiv. To bi lahko bil problem za nasploh udeležbo članov iz skupine EKR. Torej, tukaj uh, delamo, delo bo težko, glede njega sem konstruktiven, vendar pa imam neke meje, ki jih uh, ne želim uh, prečkati in omenil sem že. Zanima pa me, katere so tiste točke, kjer kolegi ne morejo uh, iti čez dogovor. Gospod Van Dalen, če smo določili 24. maj, je to pač tako, ne moremo se prilagajati na druge eh, delovne zahteje, pač moramo posprediti, zato smo tu 24, moramo sprejeti isti svežen, isti dan. Ne moremo sedaj eh, tega rezati na dele. Vse različne direktive v tem prvem torej svežnju bodo predmet glasovanja isti dan na odboru, prav tako na plenarnem zasedanju. Gospod Rike, izvolite. Ja, no. Hvala lepa, gospa uh, predsednica. Hvala poročevalki za kakovostno poročilo in za hitrost usklajevanja. Hvala. Torej, to se je takoj začelo še pred koncem eh, eh, predstavitve predloga sprememb. Eh, Všeč nam je splošna usmeritev, pa šele mislim, da gre v pravo smer. Mislim, da je pristop homogen in jasen. Ključni ste načeli onesnaževalec plačal, vključene so vsa vozila, vse ceste, torej imamo jasen okvir. Uh, in vendar vse mora biti v nekem okviru. Če vse v okviru, potem seveda vinjete izginejo, ne more obstajati hkrati, ker bi to prišlo v državsko herenco in eh, prepoznavnostjo, pa tudi homogenosti na ravni Evropske unije. Kot je dejal eh, Žoš, je povedal, da je to težka borba z svetom, vendar obstaja določena, uh, vendar je ta uh, torej nekaj, kar je vendarle uh, pomembnega za to, da se ta sredstva rezervirajo in ta, to mora biti splošno. Morda bomo dobili nekšen delni rezultat, vendar to je vsekakor. Uh, Eh, težavna tema, ministri za promet se strinjajo, ministri za finance pa ne. Omenjali ste koncesijske pogodbe. To, sem, to me predvsej skrbi, kajti mislim, da se slabo razume to, kar je bilo predlagano. Seveda potrebujemo pravno varnost. Direktive treba upoštevati in mislim, da lahko storimo najmanj to, da smo koherentni in da zagotovimo pravno varnost pogodb koncesijske pogodbe so eh, pogodbe, ki so povezane z amortizacijo infrastrukturo. In eh, torej te pogodbe ne smejo destabilizirati, morajo pač biti na ravni določb in tu mislim, da potem ni pravne negotovosti rad bi tudi definiral, kdo bi lahko uh, določil glede te določbe, ki vendarle je tudi vendarle za davčno vprašanje in se vlastne dostojne države članice. Lokalne skupnosti bi morale imeti možnost, da dajo to na voljo, ker bomo imeli na različne določbe na različnih ravneh, tudi na nacionalni ravni, na regionalni ravni, za nek, za, za, za, tudi za zločne eh, cestnine na primestni ravni in to je zelo koristno za lokalne skupnosti, da imajo pristop do teh sredstev. In potem še nekaj. Eh, morali bi starodobnike posebej obravnavati. To je pač del kulturne dediščine in eh, nima smisla, da morajo plačevati drastične dajatve. Njihov število je majhno, vendar pa so del o, eh, kulturne krajine s svojim videzom in tudi del kulturne dediščine. Torej, nasplošno menimo, da ni razloga za to, da ne bi imeli velike večine glede ključnih eh, ambicij, ki morajo biti vse visoke. Uh, in vsekakor eh, zato, ker tudi razprava s svetom, kot je dejal Žorž, ne bo enostavna. In mora imeti tudi nekaj manjesega prostora. Torej, vi ste eh, občutljivi na Charles de Gaulovo eh, vozilo. No, to vozilo je bilo poškodovano v poskusu atentata. Gospod Kramer, izvolite. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi jaz eh, se zahvaljujem poročevalki. Kot prvo za osnutek, pa tudi za dobro sodelovanje. Gre za zelo eh, kompleksno temo in sodelovanje je bilo dobro. Imamo torej situacijo, kjer so besede in dejanja v Evropi na tem področju tako zelo eh, narazen, da se je težko predstavljati. 15 let sem že v parlamentu na čelo, uporabnik plača, onesnaževalec plača poštena konkurenca. Nikoli še nisem slišal, da bi komu kdo temu ugovarjal. Glede tega se vsi strinjajo, ko pa pride do izvedbe, do konkretnega eh, in ko govorimo o tem, da prihaja do eh, nepoštene konference, konkurence, tam pa smo um, polni razhajanj. In če se mi tako obnašamo, potem se ne smemo čuditi, da je enako v svetu. Uh, ni se vse skupaj začelo z cestnino na, eh, na cestnem omrežju, temveč eh, z cestnino na železnici. Že pred desetim leti, ko je postalo zavezojočo za vsake Evropi, za vsako lokomotivo, za vsak prevožen kilometr brez iz, izjeme. In pa železnice niso onesnaževalec okolja, ampak seveda je avtobus bolj eh, okolju prijazen kot tovorno vozilo, ampak eh, železnice tle so kljub temu eh, manj eh, škodljive. Tukaj imamo podatke o 100 odstotni obdavčitvi železnic in na cestah imamo le en odstotek ocesninjenega prometa. Torej, ves čas v EU in v državah članicah doživljamo, da se uh, tistem eh, prometnim eh, načinom, ki so škodljivi, eh, dopuščajo koncesije in ugodnosti, obratno pa ne. In potem lahko govorimo o ciljih, da bomo ustavili podnebne spremembe pa tega ne bomo nikoli dosegli, kajti v eh, Evropi 70 odstotkov onesnaženja v mestih pač povzroča cestni promet. Pripričan sem, da lahko zagotovimo tako mobilnost, kot tudi eh, podneb, eh, podnebje, vendar pa moramo zato iti v pravo svet. Seveda v Švicih že, že, že veliko let, kako se stvarem striže, imajo uh, um, torej cestnino za uh, lahka vozila, za, osebna, uh, za težka vozila, naprimer prek prelaza, za vse uh, vsa tovorna vozila teža od 3,5 eh, eh, ton. Zato ne prihaja do preusmeritve prometa z velikih vozil na malih ali pa z cest na druge načine prevoza. Moramo reči, da so eh, Švicari toliko pametnejši od nas. Ne, pač po tej poti moramo iti. Torej, zahvaljujem se. Švici verjetno so lahko tako evropski, samo zato, ker niso članica Evropske unije. Kaj potrebujemo? Integracijo cene, ki bo omejena na cesti. Uh, okoljska škoda ni v celoti upoštevana in to je najmanjša zahteva, ki jo moramo podpreti. Torej, da vsako vozilo, pravzaprav nakup vozila subvencioniramo za 1600 evri. Uh, na milijone evrov smo že izdali in plačali subvencij za voznike, da bodo lahko vozili ceneje. Ja, morda je za tebe drugače, če boš manj vozila, tudi ne bo slabše, ampak vsekakor tukaj eh, konkurenca ni poštena. Potem sofinanciranje. Že dolgo eh, je tega, ko smo z odborom obiskali Španijo in z avtobusom smo se vozili na počudoviti avtocesti, ki je bila sofinancirana iz evropskih eh, sredstev. Seveda eh, bi pričakovali veliko prometa, ampak samo vsake pol ure smo naleteli na uh, tovorna vozila. Potem pa smo videli um, um, regionalno cesto, kjer uh, je bilo ogromno tovornjakov. Zakaj? Ker tam ni bilo treba plačevati cestnin. Torej, uh, vlagamo milijarde evrov in upostavljamo neke okvirne pogoje, ki se jih potem ljudje ne uh, izkoriščajo. Ja, gezine se strinjaš, kakorkoli že. Uh, Tako uh, tega nikjer druge ne bi počeli, uh, le v Evropi. Torej, cesnina mora veljati na vseh cestah, tako da bo tu uh, situacija um, uravnotežena in evropska sredstva se morajo uporabljati le na tistih cestah, kjer se ta cesnina uh, uporablja in plačuje. Ne moremo sedaj uh, pač dopustiti, da bi financirali uh, ceste v državščanicah, kjer se potem cesnina ne pobira. Vse to je nepošteno pošteno. Zato potrebujemo cestnino, ki bo obvezojoča za vse po Evropi, kot velja za železniški promet. Potrebujemo tudi minimalne zneske, tudi pri železniškem prometu imamo najniže zneske. Naprimer, pri baltskih državah vidimo, da so cestnine za prevoz eh, blaga zelo visoke, drugod so visoke za prevoz potnikov, potrebujemo najnižjo raven, potem ne bomo imeli težav z Alpami in seveda celotno omrežje mora biti vključeno in potem bomo prišli lahko dlje, kar zadeva mobilnosti in uh, podnebnega varstva. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoče, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalila Kristin in njeni krasni ekipi. Vem, da ste opravili že veliko dela z vsemi temi predlogi sprememb in mislim, da lahko z dobrim sodelovanjem resnično najdemo rešitev. Če jo bomo začeli iskati, ne pa da samo iščemo probleme, kajti to je vsekakor vedno lažje ugotoviti, kje vse tičijo težave, ne pa da bi skušali iskati rešitve. Mislim, da je prvotna zamisel, torej uporabnik plača, nesnaževalec plača, ta zamisel nam je vsem posem jasna, vsekakor pa so še tukaj odprta vprašanja, naprimer, kakšen je tukaj odnos z javnim prometom, kako to podpiramo, kako naj bi uh, tukaj dosegli napredek in kako bomo delovali oziroma sodelovali z regionalnimi področji. Tukaj seveda se situacija razlikuje od mest. Eh, več eh, ljudi živi v mestih, medtem ko druge pa je manj ljudi, manj prometa ali pa so načini prevoza eh, drugačni. Torej obstajajo precejšnje razlike in za države članice je pomembno tudi, kako bomo našli takšne rešitve, ki bodo porožne za različne tipe področji in za različne vrste držav članic. Če bomo našli prožno, prožen, pameten in odprt sistem, kjer bomo lahko delili tudi velike podatke in se jih izmenjevali, potem, po mojem, bomo našli rešitev, ki bo sprejemljiva uh, Eh, tudi za države članice. Vsekakor bo takšen sistem sprejemljivejši za države članice, kot pa če bi rekli, da en sistem velja za vse. Če bomo tukaj uh, dopuščali izjeme, pa jih moramo zelo temeljito premisliti. Te izjeme bi morale biti razumne. To, kar pa običajno počnemo, je, da se uh, prerekamo o železnicah, o avtomobilih, o kolesarskih eh, kolesih, eh, motornih kolesih, kolesarjih in avtobusih. Bolje pa bilo, da bi imeli pred očmi vse tipe prevoza in da bi razmišljali o tem, kako bi lahko podprli vse tipe prevoza. Pa še nekaj. Kar zadeva javni prevoz. Moramo razmisliti tudi o tem, kako bomo lahko povezali in podprli delitev bremen, kajti naprimer na avtocestah vidimo, da je na njih ogromno voz, vozil z en, samo enim potnikom, ki vsi potujejo v eno smer. Torej, razmisliti moramo, kako bomo lahko delili vozna sredstva um, in uh, poskrbeli za več potnikov v enem samem vozilu. In zanima me tudi, kako bi lahko povezali davke, ki se že uporabljajo v drž določenih državah članicah, kako bomo te davke na pameten način lahko povezali z zamislijo o eurovineti. Namreč to me malce skrbi, da bomo namreč videli precej bitke med državami članicami zaradi že obstoječih davkov na področju prometa. sporočilo, ki sem ga potem uh, razbrala iz več kot teh 2000 uh, predlogov sprememb, je bilo, da je zima presenetela vso Evropo. In kot sem rekla že na sestanku poročevalcev v Senci, uh, takrat, ko skušamo porabiti sredstva iz eurovinjete za večjo varnost eh, prometa ali za večjo eh, varnost prevoza in varna parkirišča, bi morali misliti tudi o tem, kako bi lahko poskrbeli za varna parkirišča v najrazličnejših pogojih, kako lahko to dosežemo v vseh letnih časih in v vseh najrazličnejših vremenskih pogojih. Torej, prvi vrsti moramo spremeniti način razmišljanja tudi znotraj našega odbora in tudi znotraj ekipe za Eurovineto. Kaj ti? Če smo strogi pri tem, da podpiramo le eno samo zamisel, ki jo že imamo izoblikovano, potem bo Kristin in njeni ekipi le težko najti rešitev v sodelovanju z nami. Če pa smo odprtega duha in če imamo pred očmi naš skupni cilj, potem bomo z dobrim sodelovanjem prav gotovo lahko našli ustrezne rešitve. In še za Jensa Nilsona bom tole povedala po švedsko. Vedno moramo storiti v na, vse v naši zmožnosti in naši presoji. In zdaj se moramo boriti tako, da bomo lahko postali svetovni prvak, ko govorimo o Eurovineti. Hvala lepa. Da bomo potrebovali veliko sreče. Ne, ne, Hvala, gospod Kilonen in lepo, da ste se ob koncu spomnili našega kolega Jensa Nilsena. Gospa Ajuto, izvolite. Grazie, hvala, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalki za odlično delo, zlasti zato, da je želela eh, spodbudno eh, sprejeti Eh, oziroma okrepiti predloge komisije. Gotovo lahko podprem tako predlog komisije kot tudi predlog eh, pročevalke. Zlasti bi podprla prehod iz sistema ki temelji na času, na predlog, ki temelji na obračanju glede na razdaljo. To se mi zdi ključna, ključnega pomena. Eh, mi smo predlagali predloge sprememb eh, zlasti glede pomena uporabe sredstev v infrastrukture, torej da zunanje stroške, eh, da pristopljene za zastoj ponovno damo v si, prometni sistem. Za nas je to ključnega pomena in to bo obogatilo infrastrukture, ki, je, ki so pogosto v odločenih območjih, v nekaterih državah članicah v zelo slabem stanju. In potem pomembno vprašanje tudi preglednosti. Preglednost glede naložb z jasno Eh, prepoznavnostjo, ki jo morajo dobiti uporabniki glede rezultatov, tako ko gre za cestno varnost, kot tudi ko gre za eh, vpliv na zdravje in okolje. Torej, naložbe, ki jih izvajamo, državljani morajo videti eh, takoj, kaj pomeni, morajo takoj razumeti, kakšni so pozitivni izsledki oziroma pozitivne posledice, ki dobimo na podlagi tehnološ. In potem preglednost glede poročanja strani držav članic. Kar zadeva kompromise, gotovo smo za to, da bi podaljšali uh, oziroma rešili, bo če pravi, tudi druga sredstva, vendar to, da bi vključili tudi sekundarno mrežo, sekundarne teste, tu imamo določene bojazni. Morali bi jasno oceniti, kakšen je ekonomski vpliv takšnega uh, ukrepa, zlasti na MSP, če bi tudi sekundarne ceste vključili v cestninski sistem kar zadeva parkirišča. Prav je investirati v takšna parkirišča, ki ne bodo varna, ki lahko jamčijo poštene pogoje za tiste, ki delujejo v tem sektorju, torej za uh, uh, voznike, avtodasproti podjetij, upam, da bodo bili tudi podporo na ekonomski ravni, kajti ne moremo ustvariti čudovite parkirišča, ki so potem nedostopna zaradi stroškov in ki jih potem vozniki nikoli ne bi uporabili, zlasti, če gre za majhne logistična podjetja. In kot sem že rekla, podpiramo eh, torej zaznamovanje sredstev, želimo pa preglednost pri poročanju. In to bomo tudi predlagali pri kompromisnih predlogih. Hvala. Hvala, gospa Ajuto. Sedaj bom odprla razpravo za ostale poslance, ki niso prišovalci v senci. Gospod Kor, izvolite. Ja, vielen Dank, liebe Christine, besten Dank auch für Hvala lepa. Draga Kristin, hvala lepa za tvoje delo. Na štiri točke bi se osredotočil. Prvo, stroški za zastoji so nekaj, kar upravniki plačujejo že danes. Torej, če bom, to bi prišlo do nepotrebne dvojne obremenitve. Te davke je treba izuzeti iz te direktive in sedaj moramo izkoristiti to priložnost, da te eh, davke črtamo oziroma da pustimo, da se stečejo. Nihče ne eh, tiči rato zastojo in to plačuješ že tako ali tako z živci in z benzinom. Kot drugo, potrebujemo eh, potrebno namensko uporabo sredstev prihodkov iz cestnine. To so vsekakor sredstva, ki izboljšujejo cestno infrastrukturo, ki večajo varnost in ki zagotavljajo tudi trajnost mobilnega sektorja. Kot tretje. Um, pristojbine, ki eh, so odmerjene glede na prevožno razdalje, so edine poštene in smiselne. Če so eh, odmerjene glede na čas, so neustrezne in tudi ne eh, spodbujajo čistega ali učinkovitejšega prometa časovno omejeni eh, sistemi cestninjanja bi se po mojem morali izteči hitreje, kot predlaga komisija. In kot četrte, nisem eh, naklonjen izjemam in izuzetjem, vendar pa obstajajo takšne, ki so smiselne. Pametna bi bila, da bi dali državam članicam mm, eh, možnost, da izključijo iz področja uporabe zgodovinska vozila, kajti ta veljajo za kulturno dobrino. Gospod Koh. Gospod Wim van de Kamp, izvolite. Gospod predsedujoče, najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil Kristin za jasno poročilo in tudi jasne predloge sprememb. Mislim, da moramo biti iskreni drug do drugega. Prometni sektor moramo ozeleniti. In v tem pogledu se strinjam z gospodom Kramerjem. Namreč zdaj se je veliko govorilo o bolj zelenem prometnem sektorju, vendar pa mislim, da je zdaj tudi že napočil čas, da Evropska unija pokaže tudi dejanja, če smem tako reči. Mislim pa, da gospa Kristin pri določenih točkah izbira napačne možnosti. In tukaj bom začel z vprašanjem pro, prometa na podeželju. Avtomobilski promet med dvema vasema, naprimer na podeželju Francije. Tega vendar ne bomo obremenili z cestnino. Včasih imam namreč vtis in gospa Kristin eh, tudi sama pravi, da uh, stanuje v mestnem območju in seveda je tam laže, če imate naprimer na voljo avtobuse in druga vozna sredstva, ampak mislim, da se bomo posem oddaljili od voljivcev, če bomo tukaj obremenili promet na podeželju. Vsi vemo, da ne želimo, da bi se še več prebivalstva selilo z podeželja, torej ne smemo tukaj nalagati novih davkov magistralnih cestah ali pa regijskih cestah, si lahko predstavljam, da bi rekli, da bomo te ceste obremenili, kajti če bodo vsi uh, um, se preusmerili z avtoceste na regionalno cesto, potem bo vsekakor nastal problem. Ampak, če bi pa uh, tukaj obremenili in obdavčili uh, promet na podeželju, to se nam ne zdi ustrezno. Enako je povedal gospod Koh tudi glede pristojbin za zastoje. Če rečemo, da se bo to um, določilo glede na prevoženo razdaljo in glede na izpuste CO2, potem mislim, da storimo že dovolj in kolegov iz DHL ne moremo, pos, pač ne moremo pos, dopustiti, da bi tako uh, eh, plačevali pristobino, pa še stičali v uh, zastoju. To bi pomenilo dvojno kazen. Tako kot gospod eh, Koh se tudi sam ne strinjam z namensko uporabo sredstev. Mislim, da je to zelo tehnično nevarna pot. Naj tukaj uh, Eh, imenujem probleme z sprejemom azil, eh, prosilcev za azil. Če potrebujete sredstva, naprimer za, eh, zaradi velikega pritoka migrantov ali pa zaradi drugih nekih podnebnih ali kakih drugih katastrof, ne morete reči, da teh sredstev iz cestni ne morete preusmeriti v ta namen. Kar zadeva motorna kolesa, tukaj imam tudi lastni interes, zato se bom tukaj pridružil gospodu Fandalno, ki je to zelo uh, lepo ubesedil. In gospa predsedujoča, slišim res na sporočila iz sveta, da naj bi čas za izvajanje določili na 20 let. To nima smisla. Gospa eh, Kristin uh, bo verjetno tukaj uh, začetek uporabe skrajšala, kajti tukaj si svet želi samo odlašanja. In potem, kar zadeva čas našega odločanja, z vsem spoštovanjem Petra Fandalna, eh, jaz se bom morda po poročil 24. maja, pa potem tudi ne morem priti sem glasovati. Ja, to bi bil nevaren pristop, zato tukaj podpiram to, kar ste rekli, da pač eh, se glasuje 24. Eh, maja, kot je bilo predvideno. Tako pač mora Evropska unija delovati. Mi veliko govorimo in uh, to je uh, mehurček, ki samo od sebe raste, vendar pa uh, je ob določenih točkah in trenutkih posem odaljen od resničnega življenja. Hvala, gospod Van de Kamp če se pročite, ugotavljam, če se boste pročili, ugotavljam, da nismo povabljeni, ker to ni predvideno v našem delovnem programu. Torej, 24. tudi, če imate takšne obveznosti, vseeno poskušate ćete priti na glasovanje. Gospod Lundgren, izvolite. Eh, hvala lepa. Eh, gospod Koh, najlepša hvala namreč. Omenili ste kulturno dediščino, starodobnike, zgodovinske avtomobile, torej Volvo iz leta 1982, ki nima niti Madeža Rja, ki je prevozil vse, 100 tisoč kilometrov. To je vsekakor eh, okolju prijazen pristop. Ne potrebujemo novih avtomobilov, če imamo take. Torej, posem se lahko strinjam z gospodom Kohom, da gre tukaj za kulturno dediščino in to je vsekakor treba ohraniti tudi za prihodnje generacije. Pravzaprav me ne zanima, da naj bi Evropska unija uh, zaračunavala dodatne infrastrukturne pristojbine. Gre nekaj za, za nekaj, kar je v nacionalni pristojnosti. Na nizozemskem, naprimer, vidimo a, davke na a, gozdove oziroma na spravilo lesa. In a, železnice so v katastrofalnem stanju, namreč a, ni bilo uh, dovoljnih vlaganj za vzdrževanje te infrastrukture in nič uh, ni nevarnejšega, kot da se po švedskem voziš z uh, vlakom. Mislim, da so v tem primeru avtomobili edina varna alternativa. Velika tovorna vozila, ta so uh, Kar se mene tiče, najboljša naložba v okolje. Če je treba prevoziti velike razdalje, potem moramo uh, uporabiti pač velika tovorna vozila, kajti ta najmanj obremenjujejo ceste. Z optimizacijo prometa pa lahko uh, vsekakor storimo veliko za okolje. To je vsekakor bolje, kot pa da pobiramo okoljske dajatve. Vemo, da je to ambicija uh, Evropske unije, naprimer, da bi se se da, pobiranje davkov razširilo na vse ceste po Evropski uniji, to so namreč sredstva, ki si jih Evropska unija želi zase. In to bo vsekakor imele posledice. Tukaj imamo na švedskem tako specifično situacijo in najbolj uh, je, kar imamo na redko poseljenih območjih, so avtobusi. Imamo avtobuse, ki prevažajo morda dva ali tri potnike, pa prevažajo dolge razdalje. Torej, ti avtobusi, če tudi so prazni ali pa če prevažajo zgolj tri potnike, vozijo in vsekakor Vsekakor je potem bolje, da imate avtomobile, ki prevažajo teh par potnikov. Mislim pa, da vsekakor ni ustrezno, da tukaj pobiramo dodatne uh, davke, to je kontraproduktivno, namesto tega bi bilo treba optimizirati promet. Hvala. Tudi sama sem se, tudi sama sem se upisala kot eh, govornica, potem dala minus gospodu Kramerju. Torej, zakaj imamo danes to razpravo o eurovinjeti? Pravo vprašanje je prav to zato, ker smo v, sedaj priča temu, da se svet spremenja, naš svet se spremenja. Za, zakaj? Zato, ker smo priča o nesnaženju. Onesnaženje je bolezen 21. stoletja. Če imamo 120 tisoč prezgodaj umrlih v Evropi, kaj storimo? Čakamo, da bomo imeli še več tovornjakov uh, v, v lahka tovorna vozila. Naj povem, da večina teh vozil je takšnih, da je v njem samo en potnik. Gospod Lundgren, ko pravite, da. In tu se res ne strinjam z vami, ko pravite, mi potrebujemo velike tovornjake na cestah. Mi pravimo, veliki, veliki tovornjaki lahko tudi na železnico. To bo omogočilo boj proti onesnaženju. moramo pomagati, da boste to dosegli. Tako kot pomagamo eh, drugim državam članicam, da spremenijo logiko. To je pomembno. Ne pravim tega za nas, vendar tudi mi delamo za prihodne generacije. In svet, ki ga oblikujemo, je grozen, kajti tudi ko je lepo, smo priča v nesnaženju. In kaj bomo rekli, starejši ostanite doma, otroci, ne, ne, ne igrajte se v parku, ker smo sedaj priča visokemu nesnaženju in to ni dobro za vas. Nosečni se ostanete doma, to ni dobro. Torej, okoljska dejatev mora biti videna kot priložnost za to, da spremenimo eh, naše življenje preprosto. Včasih je to seveda težko. Pravo vprašanje je, ali, oziroma pravi odgovor je, moramo dati načelo onesnaževalec plača, uporabnik plača in to moramo uporabljati posod, ker imamo tudi svoje podnebne cilje. Drugo vprašanje je, kaj bomo storili s temi sredstvi, s temi prihodki? Ko so bili tu naši švicarski kolegi, so rekli, naš eh, prevoz gre. Eh, poteka zelo dobro, pogledajte, koliko investiramo v železnice, pogledajte, koliko ustvarja delovnih mest. Oni ne pravijo, ali bomo uporabili 10, 20, 30 odstotkov. Ne, dve tretjini prihodkov gre za alternativne načine prevoza. In to tam deluje ekonomsko, ustvarja delovna mesta, prihaja do zmanjšanja onesnaženja in tudi povečuje se jim konkurenčnost. Torej, to je dobro za vse in tako moramo tudi mi postopati. Zaključila bom z naslednjim. Eurovinjeta ne sme biti nekakšna obveznost, to mora biti priložnost, da lahko pokažemo, da obdavčitev ni za to, da eh, kažemo na prste s tistimi, ki eh, onesnažujejo. Ne, gre za priložnost za to, da naša mobilnost postane primerna za 21. stoletje. Gospod Kramer, eno minuto ste živeli, izvolite. De Kamp, potem boste še vi. Aha, postopkovno vprašanje imam. Izvolite. Izvolite. Če ima gospod Kramer kratko vprašanje, potem se s tem strinjam, da dobi besedo. Če pa bo imel sedaj drugi govor, potem uh, sem temu res močno proti. Mislim, da je treba to povedati jasno in glasno. Ich wollte keine Frage stellen, sondern ich wollte. Nisem, uh, ne, vem, ste dati no govor. To je prepovedano, zakaj pa? Od kdaj je to prepovedano? Allons-y, allons-y. N'a pas de temps. Allez-y, monsieur Kramer, pour une minute. Kar zadeva podeželske regije, tam so uh, upora, tam je uporaba dokaj nizka. Glede tega se nišče ne. Uh, glede tega se vse strinjamo. Druga točka. 24. Mm, če že imamo datum in če se oba poročiva, potem bo imel Peter Fandalen morda s tem večino. Morda lahko to zelo jasno povedam. Hvala lepa. Sedaj pa bom dala besedo eh, komisiji. Gospod Werner, kje ste? Dobro dan, gospod Elizabet Werner. Beseda je vaša, v imenu GDMOV. Um, Hvala, dobro jutro. Um, veseli nas to poročilo in tudi smer razprave. Hvala. Gospa uh, Revodalon je zelo jasno izrazila podporo predlogu komisije in ga je še peljala dlje in okrepila načelo uporabnik in onesnaževalec plača. Zelo veseli smo, da ste izrazili velik interes za ta dosje, tako v odboru uh, Tran, Ekon in uh, tudi uh, odboru za okolje. Kar zadeva zaračunavanje pri stojbin, poročevalka in nekateri predlagate, da bi se področje uporabe direktive razširilo tudi na sekundarne ceste in motorna kolesa. To je z vidika eh, komisije pozitivno. S tem bi lahko zagotovili koherentno zaračunavanje na širšem območju in seveda moramo imeti pred očmi, da gre tu za direktivo, kar pomeni, da imajo države članice možnost, da to uporabijo in izpeljajo, kadar se jim zdi ustrezno v njihovih okoliščinah. Prav tako smo veseli predlogov sprememb, ki želijo doseči nediskriminatorno uporabo pristojbin za različne kategorije uh, vozil, torej da bi se te pristojbine uporabljali tudi za lahka vozila. Prav tako pa uh, tudi pozdravljamo predloge spremembe, ki zadevajo brezemisijska vozila, tako da bi jih videli več na naših cestah. Kar zadeva uporabo vinjet in cestnin, Vemo, da so drža, eh, člani eh, naklonjeni temu, da se odmaknemo od zaračunavanja pristopin glede na čas. Vsekakor pa lahko razumete, da bodo države članice tukaj zahtevale več prožnosti, torej se bomo morali pogajati o realističnih rokih. Različne skupine predlagajo tudi, da bi uporabili pristojbine za eh, zunanje stroške, pa tudi eh, za zastoje in to neodvisno od eh, infrastrukturnih pristojbin. Nekateri zahtevajo tudi, da bi se infrastrukturne pristojbine uveljavile kot obvezne. Verjetno bi s tem prišli bliže k izvajanju načela onesnaževalec plača, torej gre v pravo smer, vendar bomo morali videti, kaj je realistično v naših razpravah s svetom. Kot veste, se komisija prav tako nagiba k temu, da bi se prihodki ponovno investirali v prometni sektor. To pa pomeni, da je to lahko namenjeno večmodalnemu prometu, železnicam, lahko je namenjeno zlasti varnosti v prometu, lahko pa se ti prihodki potem uporabljajo tudi za vzdrževanje obstoječih cest. Vsekakor je bil naš predlog tukaj bolj previden, kot pa so stališča članov odbora, kaj ti vemo, kakšno je mnenje držav članic. Vesela pa sem, da izražate podporo e, ukrep ki si želijo povečati sprejemanje strani prebivalstva, torej tudi ki večajo preglednost uporabe prihodkov. In kar zadeva uh, obveznost varnih parkirišč ob cestninjenih cestah. Ta, ti vaši pogledi kažajo, da ne le izražate sprejemljivost za cestnine, temveč da si želite izboljšati tudi delovne pogoje in varnost za voznike. Seveda je tukaj mogoče vzpostaviti več povezav med različnimi predlogi, ki so danes na mizi še nekaj opozoril, kar zadeva določenih predlogov sprememb, ki smo jih videli. Kar zadeva bistveno spremembo režima cesninjena. V predlogu komisije smo predlagali največ pet odstotkov spremembe prihodkov v primerjavi z prejšnjim letom, če izključimo inflacijo. Pet odstotkov je že uh, precejšnji znesek za uporabnike in številni ste pozvali k več prožnosti in k temu, da bi bila ta sprememba še večja. Menimo pa, da 15 odstotkov kot predlaga poročevalka, da je to verjetno maksimum in to je že več kot pa je 10 odstotna sprememba iz direktive o koncesijah. In če bomo uporabljali različna pravila za koncesijske um, pogodbe, to je nekaj, kar je za komisijo nesprejemljivo. Tukaj ne smemo izuzeti zasebne uh, uporabnike in upravljavce cest. Kot sem že prej povedala, tudi komisija podpira možnost, da bi se določile zgornje meje, vendar pa moramo vsekakor preučiti posledice bistvene spremembe sistema cesninjenja. Torej, znova je pametnejše imeti uh, prožnejše določbe, ampak tudi pribitki pomenijo še više uh, cestnine in vsekakor uporabniki pričakujejo, da bodo pristojbine skrbno izračunane. Uh, Prav tako delimo cilj, da bi se spodbijala socialna in ozemljska kohezija. In mislim, da trenutno poteka dober razmislek o tem, da bi se ponudilo 50 odstotno zniženje za tiste, ki redno potujajo. Vendar pa se zaenkrat razmišlja o tem, da bi se to ponudilo le v velikih aglomeracijah. Menimo pa, da bi to lahko bilo neproduktivno ali protiproduktivno. Če želimo znižati breme za redne potnike, to ne bi smelo veljati le za strnjena eh, območja, temveč tudi za tiste območja, kjer ceste nimajo alternative. Potem pa še, kar zadeva zunanje stroške nesreč. Po našem mnenju, cestninjanje ni najustreznejši način za internet, eh, interni, um, za internaliziranje teh stroškov. To lahko bolje dosežemo z zavarovanjem in podobnim. Ehm, namreč vozniki eh, ne bodo naklonjeni temu, da bi vsi plačali za stroške nesreče na nekem odseku. Vsaj tako je naše mnenje, vsekakor pa smo se pripravljeni z vami o tem še nadalje pogovarjati in najlepša hvala za široko podporo za ta predlog. Zdaj bom dala besedo naši pročevalki. Izvolite, gospod Revodolon. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala pročevalcem v senci, kolegom poslancem in komisiji za njihove prispevke. Prav imate, tu imam v mislih zlasti eh, na to, kar se ali Žorž, Dominik in gospa Dejoto. Nisem govorila o nemenski rabi sredstev, kajti zavedam se, da bi o tem morda res morali pogovarjati že na prvem sestanku poročevalcev v Sence, ker je to res pomembno. In bom, torej, mislim, da bomo našli kompromis eh, glede tega, ker je to res pomembno za to, da omogočimo spremljivost tega sistema prehoda iz vinjete na cestnine glede na razdaljo torej naslednjem sestanku počvalcev v senci bomo obravnavali to vprašanje, ki je seveda nujno. Kar zadeva koncesijskih pogodb, to ste večkrat omenjali. Dominik Rike je o tem govoril, tem pravzaprav na najboljši možni način, ker sedaj ne upošteva načela, onesnaževalce plača in to moramo vnesti, eh, torej tako moramo smeti te pogodbe, seveda skladno s pravnim redom, vendar ta, te dve načeli, onesnaževalec plača, uporabnik plača, je eh, treba poštevati. Eh, seveda temu s temu smeči evro vinjeta, gospod predsedujoč, temveč evro cestnina, to se mi zdi zelo pomembno, kar zadeva datum glasovanja popolnoma podpiram predsednico, da se moramo uh, držati tega, da bomo tem glasovali 24. maja. Pred enim letom je Evropska komisija predstavila prvi svežen za mobilnost, In potem mi smo se seveda tega zelo veselili in smo želeli stiti vse potrebno delo s tem v zvezi in mislim, da vsi počevalci v senci smo motivirani in pripravljeni delati tako toliko, koliko bo treba, da bomo prišli do besedila, ki bo solidno do 24. maja. In potem seveda, če bomo imeli še dodatne sestanke, eh, to je na teh sejah je čas, ko lahko poslanci spregovorijo, tako da me to sploh ne skrbi. Potem še nekaj, kar ste omenjali glede sekundarnih cest ki naj bi jih vključili, predlagamo, da bi jih vključili v področje uporabe. Tu ne gre za to, da bi vse sekundarne ceste od zgore na vzdolj vključili v ta sistem cestne. Ne. Države članice Eh, lokalne skupnosti se lahko odločijo, katere ceste bile tiste, ki bi jih vključili v eh, področje uprave. Torej, gospod Vim eh, van de Kamp, ne gre za to, da bi uh, uporabili cesto iz ene vasi v drugo vas, temveč da bi uporabili tiste ceste, za katere že sedaj vemo, da nekateri jih uporabljajo za to, da se izognejo cestnini na avtocestah. In torej moramo uh, to tako poštetne gre za to, da bi sedaj vse ceste vključili v cestninski sistem. Torej, ne gre za to. Sploh ne. In eh, to, to, to, to mora biti jasno. In potem vprašanje javnega transporta na cestah, avtobusi. O tem smo se veliko povali na prvem sestanku poročevalcev v Senci. Tu bomo morali najti neko rešitev, vendar tu vseeno smemo imeti eh, izjeme za načelo uporabnik plača, nasrečevalec plača torej, uh, moramo se seveda zavedati, da avtobus uh, omogoča, da nekdo nekam pride, kamor drugače ne more, recimo z vlakom. Torej, držali smo časovnice, delali bomo in skušali bomo praviti čim boljše kompromisne predloge in hvala vsem poročevalcem v Senci za njihovo delo in za njihov angažma. Hvala, gospod Revodalon torej besedilo o eurocestnini, bomo glasovali, bomo njem glasovali 24. maja ob 9. Gremo naprej. Zaporočilo cestne pristojbine dala bom besedo gospe Klin, potem pa poročevalcem vsem si drugim poslancem, ki se želijo izraziti, izreči, potem pa bom dala besedo tudi komisiji, da spregovori. Gospa Klin, izvolite. Thank you. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednica. Kakor smo slišali, je ta dosije povezan z prejšnjim dosejem o zaračunavanju cestnin. Govorimo o tem, kako bomo zaračunavali cestnina in ob tem seveda omenjamo tudi obdavčevanje in to je med seboj povezano. Komisija lahko pomaga državam članicam, da zmanjšajo davke, da znižajo davke. Države članice bi morale imeti možnost, da znižajo davke pod to minimalno raven podroben, ki je bila oblikovana v direktivi o eurovinjeti. Strinjam se s tem, da bi znižali stopnjo obdočevanja v naslednjih petih letih, ampak sama predlagam, da bi to poenostavili, zato da bi zagotovili več prožnosti, da bi poskrbeli, da to ne bo predstavljalo upravnega bremena za države članice. Upoštevati pa moramo seveda različne nacionalne okoliščine, Bolje bi bilo, če bi stopnjo obdočevanja znižali naenkrat, ne pa postopoma, kakor predlaga komisija. Povedati želim, da podpiram načelo zaračunavanja glede na prepotovano razdaljo in ne na čas. To moramo upoštevati, kajti obdočevanje je v pristojnosti držav članic. Pri obravnavi te direktive moramo dati državam članicam možnost, da zmanjšajo ali odpravijo obdavčevanje, če se odločijo, da bodo črtale te načine zaračunavanja cestnin. Naš pristop je torej, da bi države članice imele več prožnosti. Predlogu spremem smo dobili 41 pokrivajo več tem in nekateri predlogi sprememb gledo v to smer, da bi dali državam članicam več prožnosti in izpostavljajo dejstvo, da je obdočevanje predmet držav članic. Drugi gredo v drugo smer, ki so verjetni, v smeri, ki so verjetno zunaj področje uporabe te direktive. Aprila bomo imeli zasedanje poročevalcev v senci in bomo govorili o tem. Ampak eh, v splošnem pozdravljam predloge sprememb in mislim, da bomo pripravili Dobro, mnenje treba je zagotoviti prožnost za države članice. Če bomo spremenili pristojbine, ki jih zaračunavamo, če bomo spremenili obdavčevanje, če bomo zmanjšali upravno breme za MSP, je bo to dobro. O MSP-jih smo govorili že prej. Za številne MSP-je je to zelo pomembna tema. Pomislite samo na ogromno cestno mrežje, ki ga imamo v Evropi in jasno je, da morajo težka tovorna vozila uporabljati ceste in če bi imeli jasna pravila, je to zelo dobro in pomembno. To je to pri obravnavi tega dosjeja. Sveda imamo eno oko, tako rekoč tudi na prejšnjem dosjeju. 21. maja bomo pripravljeni na glasovanje in kakor sem dejala, so predlogi sprememb v splošnem skladu z mojim mnenjem in z mnenjem komisije, zato mislim, da bomo kmalo prišli do dobrega rezultata in potem bomo pripravljeni glasovati 24. maja. Hvala. Merci beaucoup, madame. Hvala lepa, gospa Kljun. To ni 21. maja, 24. maja bomo glasovali. Bom še dvakrat ali trikrat danes ponovila, torej 24. maja.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 Hvala lepa, gospa predsednica, gospa poročevalka. Kot poročevalka v senci v imenu socialistov menim, da Evropska unija potrebuje učinkovit prevoz, ki se, promet, ki se odziva na ekonomske, družbene in okoljske cilje. Lahko govorimo o tesnjenju glede na razdaljo kot nekaj novega in hkrati lahko tudi zmanjšamo letne dejatve za vozila. Statistike kažejo, da danes te dejatve ne odražajo dejanske uporabe infrastrukture, torej niso učinkovitve, ko gre za zmanjševanje onesnaženja in ne spodbujajo pristopa, ki bi manj osnaževal. Torej, na srednji dolgi rok moramo spremeniti in uvesti tiste metode, ki so se skazali kot učinkovite v več državah članicah. Zlasti zakon gre za naložbe v infrastrukture, ki so se povečale. Potem bi rada upozorila na določena tveganja zaradi teh ukrepov. Recimo, to je ukrep, ki spodbuja prometni sektor, da zmanjša svoje stroške. In vendar pa bi tam zmanjšana obdavčitev lahko imela slabe učinke na lokalni, na regionalni ali nacionalni proračun. Torej, pri spremembi obdavčitve moramo imeti postopen pristop in moramo omogočiti eh, torej, eh, fleksibilnost. To sem tudi upisala v svojih predlogih sprememb tu je tudi, mislim, da splošno pristop vseh eh, poročil. Mi smo pripravljeni, 24. maja lahko sprejemo to poročilo. Hvala. Rike, izvolite. Hvala. Na kratko. Najprej hvala poročevalki za kakovostno delo. To je res pravo sklajenost med eh, predlogi komisije, in stališči pročevalke in mislim, da tudi večine pročevalcev sence. Zelo dobro je povedati to, kar je za nas zelo pomembno, da je to usklajeno z eh, direktivo o eurodajatvi. Torej sem bil pozoren, da sem uporabil ta pravi izraz, torej glede eurodajatve in da bodo zadeve usklajene. Strinjam se z pristopom tega, kar je dejala plačevalka, da moramo čim prej homogenizirati, ne pa v več eh, eh, fazah, kajti vemo, da če imamo petstopensko ovanje, to bolj zapleteno za države članice in za zavezance, zato je bolje imeti nekaj preprostejšega in bolj homogenega in moramo tudi, morda v tem še govorim, potrebujemo le tehnično harmonizacijo, eh, tako da bodo to vse skupaj med sabo dobro povezano. Menimo, da je predlog komisije zanimiv, poročilo je zelo dobro in eh, pravzaprav ga nismo veliko spremenili. Mislim, da tu ne bo veliko težav dobili bomo dobro poročilo, ki bo sklenjeno z direktivo evro eh, cestnini in pomembno, da vključuje načelo eh, uporabnik plača. Torej, to mora biti tudi skladno z ekonomskimi eh, okoliščinami, recimo MSP-jo in tudi moramo seveda upoštevati davčne zaveze in seveda menim, da je to dobro poročilo in eh, torej tako, hvala. Hvala, gospod Rike. Gospod Kramer, izvolite. Ja, vielen dank. Hvala lepa. Pri davkih je problem, ker to ni evropski projekt, ampak je to v rokah držav članic. In države članice tukaj počnejo veliko neumnosti prihajam v Nemčijo, vsi poznamo škandal z dizlom in liter dizla je subvencioniran z 18 centi in to plačujejo davkoplačevalci, čeprav vsi vemo, da naprimer NOx škodi zdravju, pa tudi drugi izpusti iz, eh, iz pri izgorevanju dizla so škodljivi, kljub temu pa to podpiramo z davkoplačevalskim denarjem. In Evropa tukaj ne more skoraj nič. Ampak prav je, da imamo razpravo o tem, zato hvala lepa za predstavitev, hvala za sodelovanje. Mi bomo predlagali naslednje. Če želimo uvesti tukaj davke, potem moramo upoštevati več dejavnikov in za nas je seveda pomembna tudi teža oziroma masa povedal, sem vam že to v zvezi z dizlom. Dizel se porabi nekoliko manj kot benzin pri poganjanju avtomobilov. Zato so bile subvencije prej v Nemčiji tako velike. Zato, ker so subvencije velike, pa so avte vedno večji in težji in bilanca je negativna. Čeprav je bilo to na začetku nekaj pozitivnega. Zato smo, zato da je treba upoštevati maso pri obdavčevanju, seveda izpuste CO2, ampak tudi izpuste finih delcev in izpuste NOx. Tačna zakonodaja bi se morala torej prilagajati temu. Dati nekaj več denarja za čistejši avto, okolju prijaznejši avto, to je jasno in tisti, ki bodo to storili, ne smejo biti kaznovani. Ampak tisti, ki želijo po vsej sili voziti avtomobil, ki onesnažuje okolje, mora za to plačati več. To je jasno. Vem, da je to zapleteno uvesti, ampak e, dobro je, če bi imeli to razpravo in če bi jo razpravite upoštevali. Hvala. Večer. Hvala, gospod Kramer. Gospod Lundgren, izvolite. En interesant diskusijon. Eh. Hvala lepa. Pratite o meni gong innan. Vi ledamöter, vi pratajo eno. Naj spomnim, da smo že govorili o tem da moramo biti ekološki, da ne smemo proizvajati preveč emisij CO2. Naj povem, da je za me okolje zelo pomembno, vendar se rad vozim z avtom. In če živite tam, kjer jaz živim, imate le avto na voljo. Morda je dobro spomniti, da obstajajo tudi avtomobili, ki ne osnežujejo toliko. In morda bi lahko začeli tako, da bi uh, spodbujali tiste, ki vozijo, vendar ne onesnažujejo toliko. Nimam nič proti temu, da imamo pravično konkurenco med različnimi vrstami eh, prometa. Žal pa nimamo dokazov za to, kar se trdi. To, da so železnice hitrejše in boljše. Na švedski imamo določena območja, kjer so le uh, gozdovi in ne moremo ljudem naložiti, kaj naj počne, ne moremo tam nasilo uporabljati železnic, to ni mogoče, nimamo alternative avtomobilu. Tako da je prav reči, da je najbolje uporabljati tovornjake. Drugo, ni mogoče, nimamo uh, železnic, ki bi omogočile, da Eh, prevozijo te razdalje, kot jih lahko tovornjaki. Prav tako je treba infrastrukture eh, vzdrževati uh, in to je mogoče le na nacionalni ravni. Le malo sredstev iz sestnine gre za vzdrževanje. Torej, plačamo, vendar potem to treba uporabiti za infrastrukturo. Ej, da dajem besedo uh, uh, komisiji, Elizabeth ste še z nami. Hvala lepa, kratka bom, zato ker smo tudi v tem primeru zadovoljni s poročilom, usmeritev je jasna, strinjamo se tudi z usmeritvijo predlogov sprememb, kakor veste, je obdavčevanje področje, ki je občutljiva tema za države članice, ampak strinjamo se, da obstaja možnost, da bi poenostavili predloge komisije. Vi želite minimum zmanjšati v samo enem koraku, to je v redu, ampak povem vam le, da če boste za to, moramo dati državam članicam možnost, da to storijo pred 2024, morda že kar od začetka veljavnosti direktive. To je vse, kar sem želela povedati. To je seveda povezano z prejšnjim poročilom. Vsi imamo pred očmi končni cilj in upam, da bomo prišli zelo daleč pri pogajanjih s svetom. Hvala. Hvala, gospa Werner. Sedaj pa gospa Klun, vi imate zadnjo besedo. Izvolite. Well, hear, Hvala. Kakor veste in kakor ste slišali, smo vsi na isti valovni dolžini. Ampak še enkrat ponavljam, obdočevanje je v pristojnosti držav članic. In ta dosje je v postopku posvetovanja svet mora upoštevati mnenje parlamenta, ampak ni treba, da sprejme predloge parlamenta. To moramo upoštevati, gre torej za mnenje, ne gre za postopek eh, v okviru uh, eh, sozakonodajalskega postopka. Zdi pa se mi, da prihajamo do dobrega cilja in veselim se že plodnega sodelovanja s poročevalci v Senciju prihodnosti. Srečali se bomo prihodni teden in hvala tudi vsem za vaše prispevke danes. Hvala lepo, gospod Kljun. Naj spomnim, da bomo glasovali o tem 24. maja ob 9. Gospod Celini, dober dan. No, sedaj ste vi na vrsti, vaše poročilo. Interoperabilnost elektronskih tesninskih sistemov. Izvolite, potem pa bomo imeli razpravo s poročevalci v senci in tisti, ki želijo sodelovati v razpravi. Gospod Salini, izvolite. Hvala. Poročilo govori o pravi odločitvi komisije, da prenovi direktivo o cestnini, ki predstavlja določene težave pri izvrševanju. Zato komisija predlaga dva cilja, s katerimi se gotovo strinjamo, saj jaz se s tem strinjam. To, da bi, da bi končno uskladili sistem daljinskega cestninjanja na evropski ravni, torej to je tehnološka prelomnica, ker vemo, da imamo različne tehnologije, ki se uporabljajo pri teh cestninah. In tu gre za to, da bi našli harmonizacijo za uporabo vseh teh sistemov, ki bi morali, torej sistem mora biti interoperabilni. Ta interoperabilnost pa mora zasledovati še en ključen cilj in to, da se zmanjša problematičen vpliv neplačevanja cestnin iz ene države v drugo. Na tej fronti naj povem, da se strinjam zlasti, ko gre za, kajti danes je to veliko pravno vprašanje glede možnosti, ki jih operater ima, torej kako lahko ukrepa v državi, odkudr prihaja uh, vozilo, ki ni plačalo cestnine. Torej, kako lahko država tole dobi uh, informacije za to, da lahko upravi izvržbo. Torej, prišlo je do pravne negotovosti in s tem, uh, s, s tem, lahko, s, s tem smo dobili predlog, ki to vrzel uh, zapolnjuje in smo zelo zadovoljni. In potem je tudi še tehnološki vidik. Tu menim, da je sodišče dobro. Imamo sicer nekaj komentarjev že v tem osnutku poročila. Glede na priporočila počasi v senci, pa tudi v več podloge sprememb. Imamo zelo tehnične vprašanja glede frekvenc. Danes imamo, zelo komisija predlaga, da bi imeli frekvence na platforma za cestnina in sistem korporativnega delitnega prometnega sistema predlaga prehod iz eh, frekvence 5,8 GHz na 5,9 GHz in tu gre za inteligentne prometne sisteme, 5,8 je pa za avtomatsko pobiranje cestnin. O tem smo se povali v poročevalci v Senci in imamo negativen pristop do tega, zato ker stroški tega prehoda bi bili uh, bistveno višji od koristi. Zato menimo, da obstaja eh, bolj, da bi bilo bolje ohraniti frekvenco 5,8 in potem krati probali najti sinergije med različnimi sistemi in da bi tudi poskrbeli za to, da ne prihaja do interferenc med sistemi. In potem druga zelo tečna zadeva je povezana z um, branjem registrskih tablic, sistem MPR, sporočevalci vsem, sem imel različna mnenja, no, morda bomo seveda prišli do nekakšnega kompromisa. Moj predlog je bil to, da bi ugotovili učinkovitost uh, sistemu MPR uh, eh, za uh, pobiranje cestnine, torej pobiranje cestnine z videonadzorom. Zaenkrat je, je, se zdi, da je, da je to zelo dobro v podporo drugim tehnologijam cestnine, vendar kot sistem neposrednega plačevanja cestnine pa kljub temu, da se uporablja v različnih državah članicah, še vedno zanesljivost ni dovolj dobra glede na tri druge tehnološke sisteme, ki eh, jih predvideva komisija. Torej, gre za to, ali lahko zagojamčimo zanesljivost tega sistema. Ali pa ne, ker bi, bi bilo kontradiktorno, da pripenjamo ta sistem z drugimi eh, tehnologijami, ki so bolj zrele, bolj napredne. Kajti cilj direktive, prenovitve te direktive je zmanjšati neplačevanje cestnin, eh, potem je jasno, da moramo uporabljati tehnologije, ki so glede plačevanja že sedaj zelo zanesljive. Tretja točka, tretja tehnična točka, tehnično pravna točka zadeva to, kar predlaga komisija, da bi imeli seznam tehnologij v priponkah, v prilogah, ne pa v normativnem delu besedile, s tem se precej strinjamo. Imamo sicer različna stališča, vendar v, v, v, v, večina kolegov v senci, v vprašanju v senci meni, da bi dali to, ta seznam v normativnem delu besedila in ne kot priloga. Predlagali smo tudi prve spremembe 139, eh, da se omogočajo tudi pilotni projekti za nove tehnologije, ki še niso predvidene v tej direktivi. Tako da smo odprti za uh, novosti, kajti cilj komisije je to, da predlaga hitrejši sistem, vendar mi smo pripričani, da tudi če imamo sistem, uh, torej še, še, še vedno lahko imamo dovolj kratek čas za uh, sprejemanje sprememb kljub uh, eh, zakonodajnem postopku z soodločanjem. Potem še zadnja zadeva glede tehničnih uh, zadev in sicer to, da bi vključili v normativni besedila. Uh, mestne cestnine. Komisija tega ni vključila, po mojem mnenju je to pravilno. Mislim, da so razlogi za to pravilni, kaj ti po eni strani pravno gledano. Uh, cestnine za avtoceste, za moste, za tunele prihajajo, sofinancirajo iz drugega proračuna, kot pa uh, mestne urbane ceste, kot so dali kolegi na sestanku počasi v Senci. Gre za drugo cestninjenje, torej mestne cestnine eh, so nekaj drugega. Poleg tega bi prišlo do stroškov za lokalne skupnosti. in za nišnjo pravi števil, to lahko je prišlo do tvegan za te skupnosti, torej prišlo bi do tehničnih težav, pravnih težav, zato uh, menimo, da je bolje, da teh cestni ne vključimo v direktivo, vendar je seveda razprava še odprta. Še zadnji element katero smo se bavili na poročevalcih, v eh, sestanku poročevalcev v senci in ki je pomemben in sicer glede tega, kar je v več plogu sve mesecer, gre za prenos pomembnega dela, ki je danes vključen v sklepu, v direktivo. To so številni elementi, ki niso tehnični, vendar ključnega pomena za vsebino direktive. In s komisijo smo tu odlično sodelovali in morali bi videti, kaj, katere elemente iz sklepa je treba prenesti v direktivo, recimo elementi iz člena dve glede opredelitev. ko gre za nove predelitve, glede upravljavcev cest, glede primernosti za rabo in tako naprej. Se znam je dolg. Potem še elementi sklepa, ki jih je treba vključiti v direktivo. Recimo se zahteve glede dobavitelja storitev, obveznosti in pravice, izvrševalci Eh, sistema, tistimi, ki pobirajo sistem in tako naprej. In potem pomembno je vprašanje obdelave podatkov. Čakamo na mnenje odbora Libe, ki se bo gotovo osredotočilo na vprašanje varstva občutljivih podatkov in tudi to bomo upoštevali pri oblikovanju kompromisne prilogo. Mislim, da sem predstavil vse, kar je bistvenega, eh, pomembnega. Naslednji sestanek poročevalcev v Senci bo 18. aprila, glasovanje pa 24. maja. Bukum. Hvala lepa, gospod Salini. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Najprej gospa Senalova, izvolite. Děkuji paní předsedající za slovo a uh, Um, já jsem velmi stručně v podstatě vyjádřila. Lipa, nakrátko. Torej, če se navežem to, kar je dejal pročevalec, na sestanku pročevalcev v Senci smo se o tem pogovarjali, mislim, da je razprava v dobri smeri. In kar zadeva konkretne točke, naj povem, da se strinjamo z, z masičem recimo glede frekvence za avtomatsko stresnine, res bi to ohranili na 5,8 GHz. Strinjamo se tudi s tem, da se znam tehnologij, ki jih lahko uporabljamo za avtomatsko cestnine, je v normativnem delu besedila, vendar bi se morali še pogovoriti o direktivi in o tem, koliko lahko pomaga pri izterjavi cestnin na določenih področjih. Torej, tega bi si želeli. In še nekaj razprava bo potekala tudi o, branj, o, o avtomatskem prepoznavanju registrskih tablic. S tem bi gotovo poenostavili sistem cestninjenja in tudi izterjave neplačenih cestnin. Gospod eh, poročevalec je dobro povzel eh, vsa področja, o katerih smo se pogovarjali na naših sestankih, torej ne bom šla sedaj vse podrobnosti. E, torej, to, kar sem povedala, so ključne točke, glede katerih še moramo imeti z razpravo z drugimi poročevalci v senci. Hvala za odprt pristop in veselim se prihodnega sodelovanja. Gospod Telička za skupino Aldi, izvolite. Hvala lepa, govoril bom v imenu gospoda Van Miltenburga, ki je žal na zasedanju poročevalcev v Senci kot poročevalec iz odbora Regi. Nekaj komentarjev. Najprej, kar zadeva relevantne člene in ključne elemente, ki bi jih morali prenesti iz eh, sklepa v direktivo zaradi notranje logike. Strinjam se s tem, kajti s tem bi se izognili podvajanju besedila in tudi pravni negotovosti. Seznam tehnologij bi moral biti v prilogi, ne pa v glavnem delu besedila. Prožnost je nekaj, kar je nujno zato, da se lahko prilagodimo tehnološkemu razvoju, ne pa da tehnološki razvoj zaviramo, s tem se strinjamo. To mora biti tehnična odločitev, ne pa politična in komisija bi morala imeti mandat, da ureja ta vidik. Če bi parlament vključili v ta proces, bi to vodilo samo do upravnega bremena in zamud, samodejno prepoznavanje registrskih tablic bi bilo koristno in to bi koristilo tudi pri lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine in slediti bi morali predlogu komisije glede področja uporabe in to je vse, kar je želel povedati gospod Van Miltenburg. Hvala. Hvala lepa, gospod Elička. Uh, eh, gospod Delunde, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Govoril bom v švečščini, če se strinjate. Troje želim povedati. Potrebujemo okvir, ki ne bo upošteval samo cest, ampak tudi področja in regije. Kajti veliko ljudi vsak dan potuje čez mejo ali pa potujejo naprimer na dopust, pa tudi prevoz tovora je treba upoštevati in interoperabilnost. To je velik izziv. Skrbeti moramo predvsem za to, da vse skupaj služi namenu, ne samo, da gre za interoperabilnost eh, samo po sebi. Zelo pomembno je tudi, da ohranimo načelo onesnaževalec plača oziroma uporabnih plača. Potrebujemo sistem z manj izpusti, Bolje pa bi bilo tudi, če bi razbremenili ceste, kajti s tem bi zagotovili tudi boljšo povezljivost. Drugače pa se seveda zahvaljujem za poročilo. Hvala. Hvala, gospod Lundgren, želite besedo? Ne. Potem pa kar damo besedo komisiji, gospa Vener, izvolite. Hvala lepa. Hvala gospodu Saliniju za to, da podpira predlog komisije gre za zelo tehnični predlog, ampak predlog je zelo pomemben za digitalizacijo in za interoperabilnost zaračunavanja cestnin. Približno tretjina predlogov sprememb zadeva ključno vprašanje prenosa določb iz sklepa ETS v direktivo. Praktično vse politične skupine so vložile predloge sprememb v to smer. To je zelo pomembno, zato ker se to nanaša na ključna načela direktive. Gre za organizacijo trga, za pravice in obveznosti akterjev, plačila, usklajevanje in preglednost. Sprejemamo ta namen parlamenta. Več pozornosti pa bi tem elementom dali, če bi to vključili v glavni del besedila. Vidite, prosim, da je predsedstvo v svetu uložilo kompromisno besedilo, ki gre tudi v obravnavo, zato je za njih to praktično rešeno. Z enim elementom predlogov sprememb v poročilu Salini pa se ne strinjamo in sicer gre za izključitev samodejnega prepoznavanja registrskih tablic. Gospod Salini meni, da to ni zanesljiv sistem, ampak eh, številni drugi poslanci imajo drugačno mnenje v zvezi s to temo, kaj te to je vedno bolj pomembno, še posebej za zaračunavanje v mestih. To želimo obdržati kot možnost. Kar zadeva pripravljenost na prihodnost, govorili smo o frekvenci, ki naj bi se uporabljala. Seveda, dobro bi bilo, če bi bila frekvenca enaka ali združljiva z ITS, ampak eh, zaenkrat se še ne ve, kakšna bo odločitev, zato ostajamo pri 5,8, kakor je bil naš izvrni, izvirni predlog. Pilotne faze, možnost tega že obstaja in to je tudi vprašanje prenosa med eh, sklepom in direktivo, zato to za nas ni problem še en predlog spremembe, ki je bil deležen veliko podpore, gre za širitev sistema za lažjo čezmejno izmenjavo informacij o neplačilih cestnine. To zadeva tudi druge pristojbine, naprimer vinjete ali neplačene parkirnine. Komisija seveda želi, da bi izvrševali scheme za računavanja različnih pristojbin v zvezi z cestami in zato mislimo, da to gre v dobro smer. Nekateri ste predlagali tudi predloge sprememb, da države članice ne bi samo izmenjavale podatkov o identiteti voznikov, ki ne plačujejo pristojbin, ampak da bi si morale pomagati tudi pri izterjavi neplačenih zneskov. To velja tako za pristojbine, kot tudi za kazni. Komisija v predlogu to že predvideva, ampak kot morebitni drugi korak, ki bi ga lahko sprejeli pet let po začetku veljave mm, direktive. Vi pa želite postopati hitreje, to je dobra zamisel in tudi to lahko podpremo, torej takojšno uporabo te možnosti. Hvala. Hvala. Gospa Verne, sedaj pa zaključite, gospod Selini. Vene, komi. Dobro. Kot vidite, imamo visoko stopno strinjanja. No, vprašanje, prepoznanje tablice, tehnično vprašanje iz eh, komisije moramo to razjasniti, kajti v samem prilogu komisije ni med tehnologijami navedene samodejnega prepoznavanja registrskih tablic v komisiji prilogi, temveč eh, je to nekoliko drugače predstavljeno. Goto, gotovo imamo dobro osnovo za to, da bomo našli eh, kompromis letega elementa, tako da bomo tudi dosegli cilj prenovitve direktive. In uh, kolegi so tudi izpostavili tehnologije in gotovo bomo lahko hitro postopali in bomo lahko hitro torej zaključili ta dosje. Hvala lepa, gospod Salini. Naj spomnim, da bomo glasovali o tem 24. maja ob 9. Dobro, gremo naprej. Zadnja točka danes do povdne. Vabim gospoda Alberta Pretija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 Alors, cher co Dragi kolegi, naj spomnim, da svilna cesta torej pravzaprav odraža staro trgovinsko pot med Evropo in Azijo, danes vključuje tudi Afriko in uh, prečka Rusijo, Kazahstan, Polsko, Nemčijo, Francijo. To je zelo ambiciozen projekt proračunska ovojnica, če so v moji veri pravi, govorijo, ne bi šlo za investicijo 130 milijard evrov. In kje smo danes pri tej svilni cesti? Ali upošteva podnebne spremembe? Ali smo pripravljeni okrepiti vezi z drugim svetovnim akterjem, to je Kitajska. In kako, kako bo videti ta svilnec? Torej, to so še nekaj od nas obravnavali in vam bom kradala besedo, da nam predstavite svoje študijo. Imate deset minut, potem pa bomo imeli razpravo. Gospod Preti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. nova pobuda, en pas in ena pot, je pobuda Kitajske za to, da bi izboljšali povezljivost med Azijo in Evropo. Geografsko je pobuda zelo obsežna, vključuje 65 držav, 60 odstotkov globalnega BDP in velik odstotek prebivalstva. Naredili smo analizo pobude pas in pot in to vključuje zelo veliko komuniciranja in reklamiranja. Nima pa programa ali seznama projektov, prav tako ni jasne geografske opredelitve. Včasih se zdi, da gre za individualne odnose med Kitajsko in zadevnimi državami. Kar zadeva cilje te pobude pas in pot, spodbujala naj bi ta pobuda mednarodno razumevanje in sodelovanje. Verjetno pa gre za liberalizacijo in spodbujanje trgovine, finančno sodelovanje in izmenjave na ravni ljudi. Verjetno želi Kitajska doseči naslednje posvečajo se podpori kitajskih izvozov, želijo nadzirati logistične verige, spodbuditi želijo gospodarsko konvergenco po vsej Kitajski, zagotoviti želijo mehanizem za to, da bi se več uporabljala nacionalna valuta na Kitajskem na mednarodni ravni in ustvariti želijo alternativne poti za prenos energije. Kar zadeva delovanje Kitajske pri tej pobudi, običajno gre za pobude, ki oziroma posojila, ki jih organizirajo z različnimi finančnimi institucijami in tudi za naložbe v obliki denarja. 80 projektov in več smo identificirali, pokrivajo vse načine prevoza, včasih so vključeni Kitajci neposredno, še posebej pa gre za to, da v Evropski uniji financirajo predvsem vozlišča, prevzemajo naprimer deleže v pristaniščih, letališčih in tako naprej. Na mejah Evropske unije se prav tako koncentrira kapital, še posebej na kapitalu, pa tudi v srednje in vzhodnoevropskih državah naložbe v pristaniščih pa so po praktično po vsej poti. Kar zadeva sodelovanje EU in Kitajska na ravni pobude pas in pot, sodelujemo na treh ravneh. Večinoma Kitajci sodelujejo na na bilateralni ravni z individualnimi državami, ne sodelujejo z državami članicami na ravni Evropske unije. 20 držav članic EU in 11 drugih evropskih držav je podpisalo memorandum o razumevanju v zvezi s to pobudo od leta 2014. Imamo okvir sicer za sodelovanje med eh, srednje in vzhodno evropskimi državami in Kitajsko, to je format 16 plus 1, to naj bi prispevalo k temu, da bi okrepili izvajanje te pobude. Gre za 11 držav članic, 5 balkanskih držav in Kitajsko. Evropska unija pa prav tako spodbuja platformo za sodelovanje, zato da bi koordinirali naložbe EU in Kitajske v infrastrukturo, kar zadeva učinke, pobude pa sim pot na prometni sistem v Evropi. Po našem mnenju je tukaj veliko negotovosti. Naložbe, ki so pripisane tej pobudi, predstavljajo le majhen delež naložb, do katerih bo prišlo, tudi neodvisno od te pobude. Kar zadeva napovedovanje, zmogljivosti, infrastrukture, tukaj ne moramo biti natančni in gotovi. V študiji smo analizirali trgovino med Evropo in Daljnim vzhodom. Primerjali smo leto 2016 s napovedmi za leto 2040. Trenutno je trgovina predvsem na ravni pomorske trgovine. Kitajci veliko trgujejo z eh, jugom Evrope in ta pobuda bi lahko koristila jugo Evrope in ob enem bo morda prišlo do prenosa na železnico. Kar zadeva priložnosti v zvezi z to pobudo, Kitajci so pripravljeni prevzeti tveganja in razvijati konstrukcijske oziroma gradbene projekte. Železniške storitve bi lahko bile priložnost za to, da se predstavijo kot dopolnilo prevozu po zraku in po morju. Vsako smer bi do leta 2040 lahko potovalo 50 do 60 dodatnih vlakov. Če bo to komercialno uspešno, potem bi te storitve lahko koristile evropski industriji. Še posebej bi lahko to pomenilo tudi priložnost glede uravnoteženja trgovskih tokov med vzhodom in zahodom. To pomeni, da bi lahko podprli evropski izvoz. In ta platforma oziroma ta pobuda bi lahko bila tudi platforma za poenostavljanje carinskih dogovorov med EU in Kitajsko. Obenem pa seveda ta pobuda predstavlja izzive za naš prometni sistem. Kitajci želijo prevzeti nadzor nad delom prometne infrastrukture in to bi pomenilo, da bo njihov, njihova moč potem večja. Drugič če bi spodbujali različne tehnične standarde, bi s tem se odkopali lastne evropske tehnične standarde. Infrastrukturni projekti se zdaj morda izvajajo zato, ker je na voljo kitajski denar, ampak manj se posvečamo trajnostni, trajnosti in smiselnosti teh projektov. Četrtič, prav tako ni nekega širšega načrta. To bi lahko vodilo do tega, da bi prišlo do konkurence z našimi projekti ali do podvajanja projektov. In še zadnja dva elementa sta zelo pomembna z vidika recipročnosti. Gre za manjko enakih možnosti glede javnih naročil na kitajskem, naprimer kar zadeva pripravljenost evropskega prometnega sistema, najverjetneje bo pod vplivom koridor Severno morje, Baltsko morje. Ni pa jasno, kje bo prišlo do prometa, kje se bodo pojavile eh, pomanjkljivosti, kje se bodo pojavili zastoji. Trenutno Študija kaže, da ni dovolj dokaznega gradiva za to, da bi lahko govorili o tem, da bi morali spremeniti program TNT. Na koncu še nekaj, kar zadeva priporočila. Prvič, ohraniti bi morali dialog in sodelovanje s Kitajsko. Dobro bi bilo, če bi poskusili izvedeti več o prihodnih načrtih za to pobudo, prav tako bi morali okrepiti delo platforme za povezovanje. Drugi niz priporočil pa zadeva zaščito interesov Evrope. Še naprej bi morali spremljati napredek glede celovitega sporazuma o naložbah, zato da zagotovimo, da ERTMS ostaja železniški standard tudi zunaj Evropske unije, kakor je trenutno na V Aziji. Zagotoviti bi morali recepročnost glede dostopa do javnih trgov, prav tako bi morali ukrepiti okvir za pregledovanje tujih neposrednih naložb. Prav tako bi morali bolje preučevati tuje neposredne naložbe in Kitajsko bi morali spodbuditi k temu, da sodeluje v smernicah glede izvoznih kreditov organizacije OECD. In na koncu še nekaj, uvesti bi morali redne preglede posledic pobude MPAS ena pot za TNT. Uporabili bi lahko študije v okviru platforme za povezovanje. Govorili bi lahko o specifičnih koridorjih za TNT in koridorjih za BRI. Gre naprimer za koridor Severno morje, Balsko morje ali novi euroazijski koridor, ki gre iz Kitajske v Kazahstan, v Belorusijo preko Polske in tudi Nemčije, naprimer. Hvala. Hvala lepa, gospod Preti, za vašo predstavitev. Sedaj bomo kar začeli razpravo o tej temi. Svilni cesti, gospod Vima, dekamp, izvolite. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Moram reči, da sem zelo hvaležen gospoju Petriju za to uh, pripravljeno študijo. Prav tako sem član delegacije parlamenta za Kitajsko in to, čemer smo prej govorili, obor, sedaj pa se imenuje BRI, torej pobuda en pas, en pot, uh, To je vsekakor tudi ena od tem, ki so redno na dnevnem redu naše delegacije. In te informacije so bile zelo dragocene. Vendar pa sem se spraševal, gospa predsedojoča, ali se bo o tem poročilu pogovarjalo tudi v odboru za zunanje zadeve, kajti gre za pomembna geopolitična vprašanja in Mislim, da so to vprašanja, ki bi jih morali obravnavati tudi v odboru za zunanje zadeve, pa tudi za mednarodno trgovino. Kajti veliko se dogaja na področju odnosov med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Danes do povdne pa smo slišali, da se še zlasti veliko dogaja na področju prometa. Priporočila na 18. Eh, strani, ki sem jih prebral danes, so kot običajno zelo uljudna in zelo previdna, ko gre za to, kaj bi naj EU zdaj storila. In pošteno vam moram reči, da če govorim s kitajskimi kolegi, da se vedno smehljajo, vedno so zelo prijazni in vedno si želijo dobrega sodelovanja z Evropo, ampak včasih se način delovanja lahko primerja z novim eh, načinom kolonializma. Se opravičujem za uporabo te besede, ampak če pogledate, kaj se dogaja z investicijskimi zneski, ki jih ima na voljo Kitajska in če veste, kaj smo mi včeraj govorili, kakšne zneski so na razpolago znotraj instrumenta za uh, povezovanje Evrope, smo potem mi palček pri vsem tem dogajanju in kaj sploh želi doseči EU na dolgi rok. Gospod Petri, se upravičujem, gospod Preti, je zelo jasno in povedal, da ne posluje Kitajska z EU, temveč s posameznimi državami članicami in še zlasti s tistimi, ki uh, so na vzhodu Evrope. Če si pogledate sezname, ki so v tem poročilu o projektih, ki jih financira Kitajska uh, na vzhodu Evrope, uh, pa tudi v Rotterdamu, torej v moji lasni domovini, kjer so kupili del terminala. Potem je moje vprašanje gospodu Pretju, kako naprej, kajti lahko smo sicer še naprej v ljudni, ampak naložbe se odvijajo z bliskovito hitrostjo, zneski so gromozanski in Evropska unija verjetno sedaj ni dorasla projektu uh, En pas, ena pot. Medtem ko Kitajska prijazno se smihljajoč eh, nam predstavlja ta projekt eh, vedno kot velik uspeh. Potem pa imam še dva, dve tehnični vprašanji. Morda lahko gospod Preti pove kaj o drži oziroma o investicijski banki za naložbe v infrastrukturo na azijskem območju in NDB. Tukaj je veliko kratic. Torej imamo novo banko za razvoj, novo kitajsko banko za razvoj. Torej, ali je moj občutek pravi, da je slednja banka veliko večja, ima veliko več razpoložljivih uh, Eh, veliko več prostora zaposlile kot Kitajska investicijska banka. In še zlasti pomembno pri tem poročilu je, da Evropa je morda sedaj vodilna pri uh, eh, naprimer ERMTS, ko govorimo o svetovnih standardih, ampak ali lahko um, ob tem kitajskem nasilju to vlogo ohranimo. Potem, govorili ste tudi o turizmu. Želel bi vprašati, kakšna je vzajemnost, recipročnost. Še vedno namreč ne smemo uh, investirati na kitajskem v višini več kot 51 odstotkov. In ne želim tukaj zganjati panike, tudi ne zdi se mi, da bi že gorela voda, ampak če preberete to poročilo z ogromnimi naložbami v višini stotine milijard uh, evrov, mi pa imamo CEF, uh, ki obsega 23 milijard evrov. Ja, hvala lepa. Lahko kar zapremo štacuno. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Gospod Ertug, želite besedo? Ja, tudi jaz in moja politična skupina bi se zahvalil za te zelo zanimive predstavitve, torej pre, eh, poročilo in študije. Res je, da ima Evropska unija hendikep v tem smislu, da smo unija in nismo združene države Evrope. To se še zlasti kaže v dejstvu, kako Različne države članice obravnavajo to tematiko. Obstajajo države članice, ki so za to zelo zainteresirane, iz bodi si gospodarskih razlogov in iz tega, ker se iz tega nadvejajo določene rasti. Obstajajo pa tudi države članice, ki stvari vidijo drugače ali pa morda pomena tega še niso prepoznale. Po drugi strani pa je seveda Kitajska kot država drugače oblikovana in ima tudi seveda drugačno ustavo ali pa ustroj. Kljub temu pa imam, je moje mnenje to, da moramo prepoznati pomen tega dogajanja in se ustrezno odzvati. Ko govorimo o novi svilnati poti, vemo, da gre za tri centre moči ali morda celo štiri centre moči, Kitajska, Osrednja Azija, Rusija in Evropska unija. Skratka, to so štirje akteri, in skušati jih moramo pripeljati za eno mizo. Jaz sem član eh, delegacije za osrednjo Azijo in lahko vam povem, da imajo države članice Centralne Azije velik interes za ta projekt in po mojem mnenju z temi državami ne trgujemo v zadostni meri. Vem, da mi bo kdo takoj ugovarjal, da tam eh, človeka pravice niso za zadostni ravni, to je res, vendar pa to še ne pomeni, da se od tega moramo obračati stran. Izkoristiti pa moramo priložnost tudi tisto, ki se ponuja z gradnjo to vrstne povezave, ki je globalne razsežnosti. In na 22. strani naprimer so uh, našteti različni gospodarski koridori, dva od njih sta uh, kitajsko-mongolski gospodarski uh, koridor in še drug. To dvoje sta sta povezavi, ki vodita v Evropi. In mislim, da to ne zadeva zgolj Evropsko unijo, temveč celotno Evropo. Namreč obstajajo države v Evropi, ki niso članice Evropske unije, ampak so bodi si na poti tja ali pa so to države, ki bi nam lahko pomagale zapolniti vrzel. Uh, ampak na koncu dneva ne bo odločil len zgolj denar, tukaj se strinjam z gospodom uh, van der Kampom, odločilno bo to, ali obstaja politična volja za to, da sodelujemo pri tovrstnem uh, mamutskem projektu. Zato bi predlagal, da omenjen je že bil odbor za zunanje zadeve, ampak tudi odbor za centralno Azijo bi bilo treba vključiti, ko govorimo o tej tematiki. Morda bi lahko organizirali skupni sestanek vseh pristojnih odborov in delegacij um, na to temo. In države članice bodo konec dneva morale nekako uh, se podati na to pot, slej ali prej. Naš odbor v Evropskem parlamentu pa je po mojem mnenju vsekakor lahko uh, odbor, ki državam članicam pomaga stopiti na to pot. Veliko se je doslej o tem že govorilo, konkretno pa smo le malo postorili. Hvala, gospod Eto, gospod Tilške, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča, tudi jaz se zahvaljujem gospodu Petriju. Hvaležen sem za to študijo, e, tudi za te ugotovitve, ki e, so zelo poučne in tudi skrajni čas je že, da smo slišali za nje. Omenjeno je že bilo, kako strateško pomembna je ta celotna tema. Mislim pa, da se ne smemo slepiti. Vsekakor ne bomo imeli veliko vpliva na to, ali bodo Kitajci napredovali pri tem s polno hitrostjo ali ne. Najverjetneje se bo to zgodilo. Obstaja strateški, ne le gospodarski eh, interes, ampak geopolitični interes Kitajske, zaradi katerega bo Kitajska s tem projektom nadaljevala in to lahko slišimo z več krajev po kitajskim. Po drugi strani pa, naprimer, danes govorimo o pomankanju strateškega mišljenja v EU pred 30 leti, naprimer, ko smo govorili o zunani povezljivosti, če si pogledate vzhodno mejo Evropske unije, se tam še vedno borimo eh, s določenimi osnovnimi temami, tako da nimamo svoje usode v lastnih rokah. Prav tako pa mislim, da se ne smemo slepiti glede tega, kdo bo s to linijo, s to pobudo upravljal, za kakšne, vlade bo šlo, za kakšne vlake bo šlo, kak, po kakšnih standardih bodo vozili in tako naprej. Znova bi rekel, da bo naš uh, vpliv, morda, mm, morda ne nepomemben, ampak vseeno pa marginalen. Zato menim, da je treba postati bolj proaktiven. Lahko se strinjam s številnimi priporočili, vendar pa, gospod Preti, če se dobro spomnim, rekli ste, da bi morali počasi analizirati situacijo. Hm. No ja, Če bomo vse čas samo počasno analizirali uh, korake nasprotne strani, uh, se bo lahko izkazalo, da so rezultati analize um, neprijetni. Vsekakor potrebujemo nekaj več, biti moramo bolj proaktivni, imeti moramo skupno prometno politiko ali pa skupno zunanjo prometno politiko. Jaz bi najprej preučil vse projekte TNT. Vsak od njih se izvaja in se gradi na podlagi določene študije o izvedljivosti. Če naprimer vzamem uh, koridor Severno morje Baltik, spomnim se še vsebine te študije izvedljivosti, ki je uh, preučevala morebitni razvoj trgovine, ki bi potovala od Kitajske pri Kazahstane in tako naprej. Tako da to je vključeno v to študijo izvedljivosti. Mislim, da bi bilo treba te študije izvedljivosti znova pogledati in pogledati, kako bi ta pobuda spremenila izvedljivost teh projektov, v katere smo že investirali milijarde, pa bomo tudi v prihodnje. Mislim, da bomo s tem videli tudi, kakšne posledice iz tega nastajajo. Če bomo videli eh, promet z Kitajske prek Kazahstana in seveda denar ima svojo moč, to bo vsekakor velika moč, eh, s katero bomo soočeni, takrat bo preprosto preusmeriti trgo, uh, trgovino z poti A na pot B. Torej, ne glede na kakovost te študije, ki je dobra, pa tudi priporočil, ki, v katerih lahko morda nekoliko razmislimo in so provokativna, ampak ključna tema tukaj je, da končno oblikujemo skupno prometno politiko, ki bo se ozirala preko evropskih meja. V tem hipu prihajam iz države, ki nažalost je zelo zainteresirana za te uh, enostranske dogovore s Kitajsko. Nekateri v, na češkem predsedstvu menijo, da bomo s tem veliko pridobiti, ampak ključno sporočilo iz odbora za zunanje zadeve in iz Evropskega parlamenta mora biti, da če se želimo izogniti, da bodo kosi Evropske unije e, odrezani od Evropske unije in tako dalje, potem potrebujemo skupno politiko z jasno sredoločenimi alternativami. Nisem naiven, ko pričakujem, da bomo s tem dosegli kaj več kot omejevanje škode. Kakorkoli že, proaktivna politika je tukaj bistvenega. Upam, da bomo v prihodnje kaj k malu imeli več časa, da se spustimo v podrobnejše razprave na, področju, eh, eh, na podlagi podrobnejših eh, predlogov komisije. Gospode Monti, izvolite. Hvala. Predsednica, hvala za to študijo, ki je zelo zanimiva in eh, pravzaprav eh, tudi eh, zelo pomembna za Korovsko komisijo. Tudi komisija sem v oktober 2016 vprašala in sicer nakup številnih evropskih pristanišč ali obstaja kakšna študija izvedljivosti strani komisije, zato da se vidi, kakšen je strateški vpliv v Evropi. Prav tako je treba proučiti uh, vpliv teh naložb na pravice delavcev in odgovor komisije ni bil preveč izčrpen. Pač eh, rekli so, da so le naredili nadzor nad državnimi pomočmi, vendar. Eh, kitajske naložbe so še pomembne še iz različnih vidikov, kaj te prihaja do povečanja prebivalstva in ne moremo imeti in torej ne gre zgolj za vprašanje surovine in trgovine, torej moramo biti pozorni. Dejstvo je, da obstaja uh, želja po nadzoru logističnih vozlišč in uh, moramo imeti alternativo, recimo na, preko Balkana se poskuša najti nov, novo pot, torej pomorska pot je eh, tista, ki bo vedno prigledovala. Uh, eh, in uh, tu je tudi najmanj um, omejitev, torej za Kitajsko je pa dobro, da ima alternativo tej pomorski poti, da nima samo ene eh, transportne poti, temveč eh, da ima še alternativo za to, da ni vedno eh, omejena na eno pot, da ni omejena na določene države članice. In zato bi vas vprašala, ali obstaja možnost, da bi imeli študijo z načrti, z vplivi, z oceno katera so tista območja zanimiva za izvoz za Kitajsko, temveč katera so tista območja, ki so tudi za Evropo zanimiva. Torej, kdo bi lahko bil akter in kdo bi lahko izvažal. Drugo vprašanje je, če vemo, katere ukrepe imamo dan današnji za naložbe in za financiranje, kako mi, koliko smo mi finančno povezani s Kitajsko. Hvala lepa, gospode Monte. Gospod Rike, izvolite. <clears throat> Merci. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi torej, strinjam se s tem, kar je dejal gospod Vimva de Kamp, da je zdaj pravi trenutek za izrekanje teh pomislekov, kar se, eh, kar zdaj načela, da se s tem spodbuja mm, trgovinske izmenjave v duhu konkurence in tako naprej. In kar je dobro za vse deležnike, kar je dobro za mednarodne odnose in za splošno blagostanje. Vendar, kako in s kom se pogovarjamo o teh temah? No, tu pa smo lahko zaskrbljeni. Imamo upravka z vele silo, ki je autoritativna centralizirana država, ki ni eh, država svobodne pobude, temveč gospodarstvo osmerja država in ki se pogovarja s številnimi sogovorniki, kajti gotovili smo, da je načelo to, da se Kitajska pogovarja vsako državo članico posebej celo na regionalni ravni, tako da raz, razrobi našo možnost odziva. Torej, Evropa za njo ni partner kot celota. In drugič, jasno je, da se da govori, oziroma da nagovarja najšipkejše člene tega sistema. Finančne izmenjave so vedno enostranske, to je treba spomniti, kitajska velikodušnost je vedno povezana s tem, da ima nadzor nad tem, v kar v, v, vlaga denar in to lahko vplija torej kvantitativno, kvalitativno in finančno. Torej, obstaja eh, možnost, da preprečimo ta okrep nazaj. Spomnimo se delovanja Evrope v 19. stoletju glede eh, na delovanje drugih držav sedaj pač ne pošiljamo več vojakov na druge območja, temveč finance in tu gre pravzaprav za enako delovanje, ki je enostransko. Torej ne gre za pravo izmenjavo. In vidimo, da ni nobene recipročnosti. Se moramo res s, uh, biti zaskrbljeni. Tu gre res za neokolonialistično ukrepanje. Prav tako me skrbi. Uh, to, da se Evropa zelo malo odziva v bilateralnih odnosih. Tudi nimamo veliko razprav med državami članicami. Če se gledate zemljevid, ki se predlaga, je ta zemljevid zelo zanimiv, kajti vidimo, da se uh, torej zelo zanimivo obravnava eh, Indija in uh, vidimo, da gre za progresivno nadzor eh, logističnih platform in poti strani Kitajske. Kakovost eh, dela pa je pač verjetna, ko vidimo, kaj se dogaja v Afriki, imamo lahko pomisleke glede kakovosti. Torej lahko nadaljujemo tako, vendar BRI je orožje za kolonializacijo strani Kitajske in zdi se, da smo videti kot, kot kokoši, ki uh, eh, leto je vsaka po svoje, nimamo nobene organizacije med sabo in uh, imamo pristop, ki uh, pač vrhu naše vrednote, naj povem, oziroma se za konec vas vprašal, kaj menite o severni poti, o arktični poti in njenem vplivu na kitajski projekt, pač temu rečem kitajski projekt, ker ni nobenega drugega terja v tem braju. Hvala, gospod Delunde, potem pa gospod Vodaj, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo zanimivo je to poročilo in ta študija. Zelo relevantna je in ima veliko, velik potencial in veliko tvegan. Potencial je naslednji. Če železniško infrastrukturo razvijamo, potem lahko veliko prometa preusmerimo na železnice, kajti za 80 odstotkov bi se lahko povečal promet prek železnic do leta 2040. Torej, če bomo razvili železniški e, sistem, potem bo, bo to dobro. Obstaja pa nevarnost, da bo drž Kitajska tista država, ki bo v naši odsotnosti sama financirala razvoj te infrastrukture in tukaj ne smemo biti eh, naivni, vedeti moramo, kakšne bi bile posledice za svetovno trgovino. Torej, pozdravljam to poročilo, ampak geopolitične posledice tega razvoja bi morali natančne analizirati. Prav tako pa podpiram predlog Vima van der Kampa, da se o tem govori tudi v odboru za zunanje zadeve. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod Dolen. Hvala za to eh, predstavitev, ki je zelo mm, pravočasno v tem, v teh okoliščinah. Prejšnji teden smo se v Strasboru pogovarjali po napovedih Trumpove administracije glede izvoznih carin oziroma voznih caron. Carin in večkrat smo slišali, da v okviru Evropske unije smo zavezani oziroma smo izpostavljeni uh, nelojalni konkurenci, Kitajske in to zelo vpliva na transportni sektor. Poleg te razprave se moramo tega zavedati, moramo biti dlje eh, glede, kar lahko stori Evropska unija, kar lahko stori Evropska komisija, Evropski parlament kot zakonodajalec. Kaj ti moramo se zavedati, da Evropska unija niso le države članice in prišlo bo do vpliva na, naše, na našo industrijo, na naše železniške operaterje. V, celo, v celotnem sektorju so zelo prizadeti zaradi zelo močne kitajske konkurence v EU. Imam vprašanje, ali lahko poveste, kaj glede uh, eh, hit trim vlakom med Budimpešto in Bukarešto in vplivom Kitajske na tej progi, ali lahko zagotovite, da se pravila glede nelojalne konkurence so se upoštevala za, v interesu evropske industrije. Hvala lepa. Tudi sama sem se pisala kot govornica. Nimamo finančnih eh, napovedi, vendar naj bi šlo za eh, tisoč milijard evrov in kitajska vlada je že začela s prvimi deli na tem uh, železniškem gradbišču na težniški progi. Imamo 68 držav, ki je tu vključenih, imamo ogromno projektov, ki je že podpisanih in sedaj prihajamo na vprašanje gospoda Telčka in gospoda Rikeja in gospoda Vima van de Kampa. Glede naše osnovne skrbi evropejcev in sicer prvič glede preglednosti javnih naročil, glede delovnopravnih in okoljskih zahtev ali tak projekt koristi Zahodnji Evropi. In tu je bilo za zelo preprosto vprašanje. Ali je danes Kitajska pripravljena na svetovno vladanje? Moj odgovor je ne. Indija se temu ni pridružena, ZDA se umikajo. Skratka, vprašanje je, ali ta projekt odgovarja na pomislike državljanov. Ne. Potem vprašanje posledic glede na naših ciljev in eden naših. Eh, eden ciljev svilne ceste je vprašanje podnebnih sprememb. Vsi pravijo, to je čudovito, imeli bomo železnice in tako naprej. Vendar, če si ogledamo samo naravo, gre za ogromne infrastrukturne projekte, ki bodo neobhodno privedli do preseganja stroškov. Tu gre za zelo velike naložbe, ki so predimenzionirane in tu bo šlo do ogromnega okoljskega vpliva. Torej, moj del pa še ne ste zelo preprosti ali danes Evropa lahko izpostavi svoje pomisleke glede preglednosti pri javnih naročilih, glede spoštovanja okoljskih eh, določb, glede socialnih določb. Drugič, ali menite, da bomo prišli do svetovne vlade in ima sedaj pravzaprav Kitajska tu neko, nekašno voditeljsko vlogo? Et donc vous avez... In beseda je vaša, gospod, prijeti da odgovorite na naše vprašanje. Bonne chance. Srečno. Thank you, chair. Hvala, gospa predsedujoča. Če se navežem na prvi niz vprašanj, banka NDB je prav gotovo močno vključena na podlagi virov iz Financial Times smo opredelili 110 milijard e, ameriških dolarjev um, sredstev, ki so namenjene tej pobudi, ampak to ne na kitajskem, tudi v Braziliji, na drugot in tudi v Južni Afriki v prvih fazah razvoja te pobude so bile bolj politične banke ali pa komercialne poslovne banke kitajske, ki so pri tem sodelovali. V zadnjih letih pa vidimo, da je sredstev uh, na voljo tudi iz drugih finančnih ustanov različni uh, infra, investicijska banka za infrastrukturo z Kitajske, tudi nova razvojna uh, Kitajska banka kar zadeva vprašanje, ali bo ERMTS še naprej standard. Študija pravzaprav ni preučevala prihodnosti ERMTS. Lahko rečemo, da je to trenutno veljaven standard, študija pa je opredelila oziroma ugotovila, da je ta standard precej uh, uporabi tudi v Aziji. Torej, v tem pogledu je to obetavno, vendar pa ne moremo dati izjave, da bo enako ostalo tudi v prihodnje. Kar zadeva to, na kaj ne bi se osredotočali, pravzaprav so ta področja omenjena v zaključkih. Torej, treba še naprej spremljati razvoj te pobude in kako bo vplivala na povezave z evropskimi politikami. Pa tukaj ne gre zgolj za premot, ampak tudi za vzajemnost dostopanja do javnih naročil in tako dalje. Kar zadeva izvoz in oceno učinka, ter tudi finančne povezave s Kitajsko, podrobnejša analiza denimo učinkov kitajskih infrastrukturnih eh, projektov na Evropo bi bila korisna. Verjetno bi se lahko tudi izvedla. Po mojem mnenju je to verjetno nekaj, za kar bi bilo potrebno opredeliti vsega, Eh, ožji fokus uh, konkretnih infrastrukturnih projektov, kajti uh, ta pobuda je zelo široka, zelo razsežna in tehnično gledano bi bilo zelo težko oceniti skupne učinke na več sektorjev, vključujoč promet, uh, trgovina za poslovanje, ki jih ima pobuda en pas, ena um, pot. Kar zadeva priložnosti, za evropski izvoz. Te priložnosti so odvisne od številnih dejavnikov, ne le od prometa in logistike, to se razume. Trenutno pa vsekakor obstajajo precejšnji evropski izvozi na daljni vzhod. Na prejšnji prosojnici smo govorili o 60 milijonov, enajstih poteka eh, proti zahodu, vsi ostali pa na vzhod, tako da evropska podjetja že izvažajo na daljni vzhod. Če tudi, kot ste sami rekli, poročilo kaže, da obstaja možnost, da bi se ti tokovi še okrepili. Prometna in logistična infrastruktura in storitve so po našem mnenju ključna gonilna sila, ki lahko podpreta izvoz. Pa ne le v smislu evropske infrastrukture, temveč tudi v smislu infrastrukture in storitev, ki tečejo od uh, tranzitnih držav, torej, ki zležijo med Evropo in Kitajsko. Torej, to velja tudi za države v centralni Aziji. Kar zadeva naše finančne povezave s Kitajsko. Menimo, da imamo že veliko finančnih povezav, ampak so te nastale bodi si pred uradno uh, uvedbo pobude NPC, um, B, um, BRI leta 2013. Namreč eh, šlo je tudi za povezavo med britanskimi eh, pristanišči. Tudi pristanišče v Pireju eh, je bilo prevzeto še preden je bila lansirana pobuda Pas in pot. Torej, precejšnje povezave že obstajajo um, v smislu kitajskega sodelovanja v Evropi in obramb obratno. Kar zadeva ar, uh, eh, artično pot, te teme iskreno povedano nismo preučevali. Vsekakor je to morda nov dodatni koridor, vendar pa si ne dovolim dati ta, tehničnega mnenja na to vprašanje, kajti uh, tega koridorja znotraj te študije nismo posebej preučevali. Potem, visoko hitrostna železnica po Balkanu. Uh, mislim, da se je tukaj omenjalo povezavo med Beogradom in Budimpešto. Ugotovili smo, da je do investicije prišlo, rečem lahko, da po določenih pregledih vemo, da je Evropska komisija preučevala ali so bili postopki skladni z javnimi naročili Evropske komisije. Do novembra 2017, ko je bila študija predana Evropskemu parlamentu, smo ugotovili, da obstaja naročnik in to je sicer kitajsko-mađarska družba DOO, ki je v lasti mednarodne korporacije, kitajske mednarodne železniške korporacije, ki uh, in deloma ž, mađarskih železnic. Torej gre za skupno podjetje v lasti mađarskih in kitajskih investitorjev. Potem še zadnje vprašanje, namreč kako naj bi poskrbeli za skladnost z pravili javnega naročanja. To pravzaprav ni bil cilj te študije, šlo je za tehnično oceno in seveda razumemo, da je od držav članic in Evropske unije odvisno, da ocenijo, ali so bila eh, pravila javnega naročanja spoštovana ali ne. Hvala lepa za vašo predstavitev. In za te elemente, ki ste jih predstavili danes, mislim, da lahko zaploskam gospodu Pretju za to študijo. Res hvala. In razprava mislim, da se šele začela in mislim, da se bomo, tudi, da se bomo s tem še več okvali kot odbor za promet, kar mislim, da to je ena ključnih prednostnih vlog za prihodnost. Hvala za. Uh, vaš prispevek. S tem bomo zaključili dopoldanski del naše seje. Gospod Vima de Kamp, izvolite. Pa predsedujoča, vrnil bi se rad k mojemu predlogu in predlogu Ismaila Ertuga, da to poročilo obravnavamo bodi si v delegaciji za Kitajsko ali v delegaciji za Azijo ali pa v sodelovanju z odboroma INTA ali AFET cenil bi, če bi raziskali možnosti, kako bi to lahko uresničili. In zelo dobro sem poslušal gospoda Pretja. Uh, glede geopolitičnih uh, vidikov se ne želi izreči, to lahko razumem, ampak mi kot politiki vsekakor imamo pri tem nekoliko drugačno nalogo kot pa raziskovalci. Merci, Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Vaš predlog smo si zabeležili, zato bom stopila v stik z odborom INTA in AFET, zato da bi v prihodnih tednih lahko organizirali koordinacijo s tem v zvezi, zato da bi se lahko o tej temi pogovarjali torej o svilni cesti. O tem bomo lahko govorili tudi na naslednjem sestanku koordinacije, tako da bi videli, katerem formatu bomo obravnali to vprašanje. Dragi kolegi, nadaljujemo o pol treh v isti dvorani. Dobro teku sem. Hvala.